Drage kolegice in kolegi, začenjamo sejo. Osnutek dnevnega reda ste prejeli, če ni nobenih pripomb, ga lahko sprejmemo. Kar zadeva zapisnike sej 22. in 23. marca, te bomo potrdili, če ne bo ugovora, kot kaže, nihče ne ugovarja. Tako da lahko kar nadaljujemo našo sejo in sicer je danes z nami komisarka, gospa Bulc, veliko čast nam je, da ste danes z nami. Z vami se bomo pogovarjali o delovnem programu komisije za leto 2018. Moram reči, da sem res vesela, da sedite zraven mene, redno sodelujeva. Veliko veselje mi je za to, da vas lahko pozdravim v odboru za promet. Vemo, da sodelujemo v strukturiranem okviru. Gre pravzaprav za stalni dialog med našima dvema institucijama. Prvič letos imamo to čast, da ste z nami. Namen tega dialoga je seveda, da zagotovimo čim bolj konstruktivno, uspešno sodelovanje tudi v prihodnjem letu. Tako da, gospa komisarka, Zelo hvaležni vam bomo, če nam boste podali svoje mnenje o delovnem programu komisije za leto 2018 in sicer na področju prometa. Logično. Namen te razprave pa je tudi ta, da analiziramo rezultate, ki smo jih do sedaj dosegli pri izvajanju delovnega programa komisije za leto 2017 vedno imamo to težnjo, da se usmerjamo v prihodnost, zelo redko pa se pogovarjamo o vsem tistem, kar smo dosegli. Tako je dobro, da se spomnimo tudi doseženih rezultatov. Res je, da nas čaka kar nekaj eh, dela, zato da nekoliko uskladimo stališča, da uskladimo tudi cilje na področju prometne politike. Vsi v odboru si namreč želimo, da bi promet bil varen, učinkovit, dostopen tudi cenovno Zato, ker je na vse zadnje prometni sektor bistvenega pomena za vsakodnevno življenje državljanov, pa tudi za dokončno oblikovanje notranjega trga. Z ogromnimi izzivi se soočamo na tem področju tudi, kar zadeva samo digitalizacijo, kar zadeva globalno povezljivost. Tudi vprašanje za poslovanja je zelo pomembno vprašanje, ki bi ga morali prednostno obravnavati. Delovna mesta je treba ohraniti, preoblikovati. Nedvomno pa so pomembna tudi okoljska vprašanja. Danes se pogovarjamo o segrevanju ozračja, o prednostnih nalogah na evropski ravni. Okolje je nedvomno treba zaščititi. Gospa komisarka, besedo vam bom dala za 10 minut, da naredite uvod. Potem nas čaka zagotovo dinamična razprava z vsemi poslanci in poslankami v odboru za promet. Smo pa nekoliko spremenili metodo dela. Kaj to pomeni? Najprej bomo slišali gospod komisarko. Potem bodo koordinatorji dobili besedo. In sicer pet minut za ping-pong izmenjavo mnen. Želimo si, da bi bila razprava dinamična. Pri teh petih minutah pa bom mnen izprosna. Pet minut bo sta imela na voljo koordinator in komisarka za izmenjavo mnen. Se pravi vprašanje in odgovori v petih minutah na posameznega koordinatorja. Sledili bodo ostali poslanci in poslanke, ki se bodo prijavili k besedi. Ti bodo dobili besedo za tri minute. Gospa Bulc, dve ženski v dveh institucijah zelo dobro sodelujeta oziroma sodelujeva pri teh projektih, ki so za nas prednostnega pomena. Mislim, da delujeva energično in odločno, tako da mi je v veliko čas, da ste danes z nami v odboru in vam tudi predajam besedo. Hvala lepa, da ste sprejeli naše povabilo. Merci beaucoup, madame Cher. Hvala lepa, gospa predsednica, draga Karima, dragi podpredsedniki, spoštovane poslanke in poslanci odbora za promet, gospe in gospodje. Mislim, da je danes v dvorani tudi nekaj gostov. V veliko veselja mi je, da sem danes še enkrat z vami. V svojem govoru bom omenjala dve temi. Prvič želim vam podati pregled izvajanja delovnega programa komisije za leto 2017 in drugič želim se ozreti naprej. Predstaviti vam želim delo, ki ga bomo opravili v letu 2018. Materije je veliko, zato predlagam, da kar začnemo. Najprej svežen mobilnosti. Najbolj pomemben rezultat za leto 2017 bo prav ta svežen. Imeli bomo priložnost, eh, da spregovorimo o tej temi in to na naslednjem plenarnem zasedanju. Predloge komisije bom komisijo predstav, temu odboru predstavila 19. junija, zato vam bom podala zdaj samo nekaj informacij o tem, kje smo v tem trenutku. Na začetku je bil to manjši svežen, ki se je imenoval cve, cestni svežen in to je zdaj zraslo v nekaj večjega. In to odraža prizadevanje komisije, da bi prebili ovire in na področju prometa to odraža mojo vizijo, da bi imeli popolnoma integriran sistem. Svežen mobilnosti bo vseboval vse cestne pobude, ampak tudi druge predloge, naprimer standarde CO2 za tovornjake. Prvih sedem predlogov bo pripravljenih za sprejetje v štirih tednih, to bo 31. maja. Drugi niz predlogov pa je načrtovan za konec leta. Mislim, da boste tudi sami videli, da je svežen mobilnosti uravnotežen. Imamo socialne, okoljske, digitalne in notranje tržne vidike, ki zmanjšujejo birokracijo. To je naša prednostna naloga. Po drugi strani pa krepimo tudi izvrševanje pravil. To je zelo v skladu z osnutkom resolucije na to temo, ki jo je ta odbor izglasoval pred nekaj tedni. Ampak tukaj potrebujem vašo pomoč. Prosim, pritisnite na države članice, da bodo tudi države članice sodelovale z nami in da bodo na odkrit način pripravljene govoriti o tem in jih potem seveda tudi izvajati. Kakor vsi veste, so ti predlogi politično zelo pomembni. Zelo pomembno bo tudi, da tesno sodelujemo in da res poskusimo ta svežen v celoti sprejeti še v mojem mandatu. Kajti to je ključni element za to, da poskrbimo za ustrezno delovanje skupnega trga. Računam na vašo podporo pri obravnavi teh predlogov. Upam, da jih boste obravnavali prednostno. Res lepo prosim, da temu namenite dovolj človeških virov, zato da bomo delo opravili v časovnem okviru, ki smo si ga zastavili. Naslednja tema. Varnost na cestah. Če smo pri cestah, lahko nekaj povem tudi o varnosti na cestah. Rezultati, ki sem jih predstavila v valeti marca Tam je bila prisotna tudi predsednica in nekaj kolegic in kolegov v zvezi z zmanjševanjem smrtnosti na cestah. So naslednji. Zmanjšali smo število cest, eh, smrti na cestah in to za dva odstotka. Vendar zelo težko je, vedno je težko govoriti o številkah. Ampak lepo je, da jih tudi včasih povemo. 25.500 ljudi je izgubilo življenje leta 2016 na naših cestah. 600 manj je to kot leta 2015. Torej gre za napredek, ampak to ni dovolj. 135 tisoč ljudi je bilo hudo poškodovanih na cesti, torej v lanskem letu. To so zadnje številke, ki jih imamo. 1. februarja smo sprejeli predlog za to, da bi spremenili direktivo o tem, da vzpostavimo zahteve glede usposabljanja za poklicne voznike. To pomeni, da bomo prispevali k višji varnosti na cestah za poklicne voznike. Zakaj? 10 odstotkov nesreč povzročijo tovornjaki, 10 pa tako imenovani beli kombiji. 18 in 17 odstotkov znaša odstotek smrtnih žrtev v tem primeru, tako da to je res prednostna naloga. Vesela sem, da delamo na tem in vesela sem, da se nam je uspelo tudi odzvati. Svet je že obdelal ta predlog v prvi obravnavi, delali so konstruktivno in pozitivno, to pozdravljam. Pripravljeni pa smo sodelovati tudi z gospodom Lundgrenom in Evropskim parlamentom ter vsemi poročevalci v senci, zato da dokončamo ta pomemben dosje. Prepričana sem, da bo odbor Tran varnosti na cestah namenil dovolj pozornosti. Naslednja tema je letalstvo. Leto 2017. Še vedno govorimo o tem letu. Če se premaknemo na letalstvo, torej pripravljamo naslednji zakonodajni svežen o povezljivosti v zraku, To naj bi dobili 7. junija. Ta svežen bo še naprej ukrepil našo letalsko strategijo in to bo vključevalo smernice glede obveznosti, glede javnih storitev in lasništva ter nadzora. Prav tako pa bomo podali zakonodajni predlog o zagotavljanju konkurence pri zračnem prometu. To bo nadomestilo uredbo 868-2004. Ta zakonodajni predlog odgovarja na zahtevo Evropskega parlamenta. Zahtevali ste, da Evropska unija dobi učinkovito orodje, da lahko ukrepa, če se letalske družbe EU soočajo z nepoštenimi praksami iz tretjih držav. Države članice imajo tukaj različna mnenja, zato vas pozivam, da me podprete, da imate odprto razpravo tukaj in da svoj vpliv uporabite tudi na nacionalni ravni. Še nekaj o varnosti v letalstvu in o EASI. Nova Uredba o varnosti v letalstvu je priložnost za to, da poskrbimo, da bo evropski sistem bolj učinkovit in uspešen. Delo na tem dosegu napreduje, pa vendar želim vas pozvati, da storite še več, da res poskrbimo, da bo zakonodaja sprejeta čim prej. Tudi tukaj govorimo o konkurenci, o konkurenčnosti evropskega letalstva, zato lepo prosim, da se tudi temu posvetite, kolikor je le mogoče. 2017 in železnice. Prednostna naloga za letošnje leto in naslednje leto je izvajanje obstoječe zakonodaje. Moje službe trenutno pripravljajo delo za to, da bomo delali na izvrševanju direktive ter četrtega železniškega svežnja, zato da bi zaključili regulativni okvir za odprtje trga leta 2019. To pomeni, naprimer, da so vključeni tudi izvedbeni akti, s katerimi bomo zagotovili, da bodo vsi operaterji lahko imeli dostop do železniških storitev, naprimer tudi do postaj. Zaščititi pa želimo gospodarsko ravnotežje glede obstoječih pogodb javnih storitev. Vem, da so ta vprašanja zelo pomembna za odbor TRAN. Nekaj, kar zadeva pravice železniških potnikov. Povem vam lahko, da komisija zdaj načrtuje, da bo sprejela predlog o pravicah železniških potnikov še pred poletjem. V trenutni uredbi smo ugotovili določene probleme, še posebej kar zadeva neuniverzalno izvajanje, derogacije in pravno negotovost, zato komisija želi pojasniti in razjasniti obstoječa pravila. Želimo bolje opredeliti koncept vozovnic in povezanih obveznosti za železniška podjetja ter prodajalce vozovnic. Prav tako načrtujemo uvedbo klauzule više sile. To bo v skladu z drugo zakonodajo EU pomorstvu. Leto 2017 je naše pomorsko leto. Moje službe se posvetujejo z deležniki glede prednostnih nalog za ta sektor in konec tedna bomo imeli eno takšnih posvetovanj. Izivi so pred nami, prav tako pa mislim, da moramo razviti politični okvir. To bi lahko prineslo nekaj novih zakonodajnih pobud leta 2018. Seveda, če se bomo dogovorili za nje. Nekaj bom o tem povedala čez nekaj trenutkov, ampak ta teden bomo predstavili rezultate revizije direktive o pristaniških zmogljivostih za sprejem. Prav tako bomo nadaljevali delo glede pregledovanja pomorske zakonodaje z naslednjimi rezultati. Ocenili bomo uredbo o odgovornosti prevoznikov v primeru nesreč. Drugič, ocena refit zakonodaje glede usposabljanja in certifikacije pomorščakov in tretjič mm, preverjanje odgovornosti držav zastave in držav um, pristanišča. Čestitati vam moram za odličen napredek, ki ste ga dosegli glede varnosti pri potniških ladjah in mislim, da ste našli res dobre kompromise pri nekaterih zelo občutljivih vprašanjih. Komisija se že veseli sodelovanja s parlamentom in svetom, zato da bi lahko kmalo začeli pogajanja v okviru trialoga. Razogličenje je naslednja tema. Če nekaj o razogličenju, torej promet naj bi rasel, takšne so ocene, ampak razvoj mora biti trajnosten. Zavedamo se tega in seveda prevzemamo odgovornost. Potrebujemo energetsko učinkovit in razogličen prometni sektor. Komisija je lani predstavila strategijo za mobilnost z nizkimi emisijami, to je zelo ambiciozno in to bomo letos tudi izvajali. Drugič, direktiva o alternativnih gorivih bo industriji, vlagateljem in potrošnikom zagotovila zaupanje in vse države članice pozivam, da poskrbijo za izvajanje nacionalnih političnih okvirov. Konec tega leta pa bo komisija predstavila, kako bi lahko podprli vstop na trg vozil z alternativnimi gorivi, vključno z električnimi avtobusi, s pomočjo direktive o javnih naročilih čistih vozil. In na koncu še predlog za združen promet, tam bomo izboljšali neposredno podporo za modalni premik iz cest na železnice, kopenske vodne poti ali kratke pomorske poti in še nekaj v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Rekli so mi, da imam 15 minut, želite pa lahko zdaj končam. Izvolite, hvala lepa. Dobro, promet. Pri prometu je financiranje ključnega pomena, zato so naložbe v infrastrukturo eno od prednostnih nalog predsednika Junkerja. Načrtovali smo, da bo komisija predstavila predlog za naslednji večletni okvir in ga predstavila leta 2017, vendar Najverjetneje bo končni predlog končan zgodaj 2018. Naslednji velik menik je orientacijska razprava o financah EU do leta 2025. To je nadaljevanje dela na beli knjigi in to bo potekalo 28. junija. Zelo pomembno bo, da izpostavimo in spodbujemo odlične rezultate instrumenta za povezovanje Evrope zaenkrat. Leta 2014 do 2016 je bilo zagotovljenih 37,6 milijard naložb, 20 milijard pa je bilo nepovratnih sredstev in to je prispevalo k rasti in delovnim mestom. Veselimo se nadaljevanja v tej smeri. Ocenjujemo pa, da potrebujemo 740 milijard za to, da zgradimo osrednjo mrežo TNT in da odstranimo osko grla do 2030. To bo seveda mogoče samo le, če bodo institucionalni in zasebni vlagatelji sodelovali pri tem in zato bomo izkoristili model EFSI, gre za naložbeni načrt za Evropo. Danes lahko rečem, da smo izvedli 36 operacij in to je sprožilo 15 milijard sorodnih naložb. Mislim, da je to res da spodbudno za naše delo v prihodnosti, kar zadeva finance. Pred kratkim smo predstavili nov razpis glede kombiniranja instrumenta za povezovanje Evrope in prometa. Zdaj pa še delovni program za leto 2018, samo v nekaj točkah. Videli bomo veliko povdarka na multimodalnosti. Leto 2018 bo leto multimodalnosti. Izboljšali bomo integracijo vseh načinov v prometnem sistemu EU. Predstavili bomo tudi nekaj dosejev na področju pomorstva, ki bodo izhajali iz um, pregleda ustreznosti pomorskega sektorja, pri pomorstvu bo najbolj pomemben dosje, pregled formalnosti glede poročanja. Tam se bomo posvečali prednostim, ki jih lahko enotno evropsko okno ponuja. Druge pomorske dosjeje bomo obravnavali v smislu nadzora države zastave in države pristanišča, kar zadeva usposabljanje pomorščakov in tako naprej. Te pobude se pripravljajo v kontekstu agende predsednika Junkerja v zvezi z Refit in boljšo regulativo. Seveda želimo zmanjšati tudi izpuste toplogrednih plinov na ravni mednarodne pomorske agencije. Ta agencija oziroma organizacija naj bi spomladi 2018 predstavila ambiciozno strategijo. Po konferenci za varnost na cestah na Malti bo komisija začela delati na novem političnem okviru v zvezi s to temo. To bo in je omenjeno tudi v deklaraciji iz Valete. Kakor sem povedala, je to zelo ambiciozen program, veliko dela nas čaka v letu 2017 in 2018. Upam, da v tem besedilu lahko vidite tudi precej svojih pobud in veselim se že seveda nadaljnega dela z vami, zato da seveda. Naredimo več na področju skupnega trga, in upam, da bomo imeli skupno Evropsko prometno unijo. Kmalo hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka. Da ne bi izgubljali preveč časa, predlagam, da začnemo z razpravo. Metodo upam, ste vsi dojeli. Pet minut imate na voljo. Po izteku petih minut vam ugasnem mikrofon. Tako da Krajše kot bo vaše vprašanje, več časa bo imela komisarka za odgovor. Tako, gremo, začnemo z gospodom Bimom. Hvala lepa, gospa predsednica. Veliko čast mi je, da lahko začnem s to novo, s tem novim načinom razprave. Prva stvar, ta svežen o mobilnosti ali bo pravočasen, že zelo dolgo čakamo. Zelo dobro je slišati od komisarke, da se poziva parlament in države članice, da se to upravi pravočasno. Vprašanje pa je, ali nam bo res uspelo. Mislim, da je potrebno izvesti še kar nekaj ocen vplivov, morda bo potrebno izvesti tudi oceno o boljši zakonodaji, gospoda Timrmansa, nam bo uspelo pravočasno? To je moje prvo vprašanje. Uh, Najprej upam, da bomo skupaj priznali, da čas, ki smo ga uporabili za pripravo tega sveža, ni bil izgubljen, ker smo pripravili tudi zakonodajne predloge. In v tem času smo se torej posvetovali, imeli participativne modele, z vsemi akteri smo se posvetovali, preden smo se zavezali. Torej, naj odgovorim, mislim, da nam lahko uspe smo še pravočasni, glede na načrt, ki smo si ga zadali. Lahko vam podam nekaj točk, ki bi lahko še podkrepili moje točke. Najprej posvetovanje z vsemi akteri, seveda, kot sem dejala, in potem tudi ocena vplival potencijalnih ukrepov. Estonija, Bolgarija in tudi Avstrija so vse potrdile, da so zavezane svežno za mobilnost, da želijo sodelovati z nami in smo se že odločili, kateri del svežne mobilnosti bo dobilo katero predsedstvo. Tako da upamo, da bomo tako dali dodatna jamstva, upam pa tudi, da lahko računam na vas. To je pa tretji element. Komisija bo prinesla rezultate, svet je tudi obljubil, upam, da lahko računam na parlament. Hvala lepa, sedaj pa drugo vprašanje tem trenutku je nekoliko nemira glede socialnega odstavka. Veliko je bilo objavljenega v časopisih o tem in prihaja tudi do razkriti osnutkov dokumentov. Sindikati so nemirni, kolegi iz odbora Empl so tudi nekoliko znemirjeni. Če sem prav razumel, ste se pogovarjali s sindikati, kaj se torej dogaja na tem področju, kaj se tiče tega socialnega dela, kaj ti kot rezultat tega znemirjenja, je nekoliko neugodna atmosfera pri tem. Da, žal se moram strinjati z vami. Razlog, zakaj sem tudi sama presenečena, je, da imamo vedno odprta vrata, pogovarjamo se z vsemi, ki se želijo pogovoriti z nami, zato da se pogovorimo še prav posebno o socialnih vprašanjih, ki so zelo občutljiva. Zelo me skrbijo govorice, ki pa niso osnovane in ki jih sedaj slišimo. Ko sem prvič slišala in videla pamflete, ki jih širijo sindikati, sem se sestala z njimi. V zgradbi poleg Belemonta. Spregovorila sem jih, sem jim in smo šest od sedmih vprašanj, ki so jih imeli, že po nameri razrešili v svežno, tako kot so to predvidevali. O enem se bomo morali verjetno še pogajati. Vendar pa mislim, da se stotsotno ne bomo strinjali glede vsega. Sem pa gospodu Ertuku obljubila, da bom v prvem letu svojega mandata vključila socialne vprašanja v svežen in to na sistemski način skupaj z drugimi vprašanji. Resnično bi pa rada povabila tudi vas, prosim, ne širite govoric. Te govorice, ki so se razširjale, so temeljile na javnih posvetovanjih. Seveda smo upoštevali vsa mnenja, ne samo sindikatov in drugi akteri imajo pač drugačno mnenje kot sindikati. Da bi ta dokument bil torej osnovni dokument, da bi domnevali, kaj bo svežno, to je pa precej nenavadno. Upam, da bomo čez nekaj dni, ko bo svežen, objavljen, to pojasnili. Hvala lepa, boljše dva, dve dobre vprašanje kot, in dva dobra odgovora, kot sedem pod vprašanja, ampak še eno pod vprašanje. Dvostranski sporazumi. Kako se tu razvijajo stvari? So far very well. Uh... Zaenkrat zelo dobro, ASEAN zelo napreduje. Armenija tudi, Izraelske države razen Emiratov tudi. Sedaj bomo predlagali še dodatna pogajanja zaradi teh dobrih zgodnih rezultatov. Merci beaucoup. Najlepša hvala, skoraj da ste se uspeli držati dodeljenega časa, skoraj. Besedo pa predajam gospodu Ertugu. Izvolite. Dank, Hvala lepa, predsednica. Dobrodošli, gospa komisarka, tukaj v našem odboru. Bom kar začel. Poskušal bom zastaviti tri relativno konkretna vprašanja. Upanje, da boste lahko na to odgovorili. Prvič. Mislim, da ni vaša odgovornost komisija čisto na vrhu, mislim, da prometno tematiko ne obravnava ravno prednostno. Vedno se seveda to v slavnostnih govorih predstavlja kot zelo pomembna tema, če pa si ogledamo delovne programe, potem po mojih spoznanjih ta besedica mobilnost se pojavi samo enkrat. Ampak to samo kot stranski proizvod pri vašem pomembnem sporočilu o nizkooglični mobilnosti. V povezavi s tem ne bom se pritoževal. Tako pa če, pomembne teme so pred nami. Naprimer, v prejšnjem mandatu smo imeli zakonodajo o čistih načinih prevoza in dejali smo, da bi do konec eh, lanskega leta morale vse nacionalne države podati svoje predloge po. V trenutnem stanju imamo približno 17 držav članic, ki so sploh spregovorile o tem. Kako konkretno torej kaže, kdo manjka, katere države konkretno in kaj bo Evropska komisija, torej vi, storila, da bodo države članice izpolnile svoje obveznosti? Prvo vprašanje, prosim. Uh, Hvala lepa za vaše vprašanje. Najprej na vas popravim. Promet je morda bil podcenjevan v programih 2015 in 2016, 2017 pa smo dominantni v delovnem programu. Tako da mislim, da se stvari izboljšujejo. Ne morem več reči, da se promet zanemarja. Mislim, da se ga spoštuje. Ključen je v skoraj vse pobude. Smo del tudi globalnih pobud, še prav posebno na naložbeni strani. Samo vaša vednost 21 odstotkov vseh izvoznih proizvodov predstavlja promet in 18 odstotkov vseh storitev. Torej, eh, smo pomemben dejavnik in seveda želimo biti slišani. Kar se tiče načrtovanja za alternativa, alternativna goriva, imate prav. Države članice so bile pozne. Sama sem poslala dopis konec lanskega leta in zdaj moram reči, da je 19 držav članic že storilo, kar je bilo treba. So izpolnili obveznosti. Začeli pa smo s postopki kršitve proti vsem drugim ostalim, tako da sem prepričana, da bomo do poletja dobili načrte od vseh držav članic. Kot veste, je v našem delovnem programu, da bomo jeseni že pripravili poročilo. Lahko rečem, da je razkorak precej velik, tako da bo poročilo vsebovalo tudi ukrepe, kako premustiti te razlike. Konkretno. Lahko konkretno vprašam, lahko konkretno vprašam, katere države, katerih devet držav še ni podalo svojih načrtov? Pamet jih ne poznam, vam bom pa posredovala seznam. Um. Dobro, hvala, pa sedaj pa še drugo vprašanje. Kolega Vanderkamp je spraševal o socialnem vidiku v cestnem svežnju. Vsi vemo, da je znotraj EU že zelo veliko težav. Infrastrukture, parkirišča so težava, vidimo, kako morajo živeti tovornjakari. Zato upam, da bomo imeli nekakšen organ, ki bo konec koncev z evropske ravni se boril proti socialnemu dumpingu, da bomo imeli prozostop za vse in da bomo pri izvrševanju, pri nadzoru učinkoviti. Ste to v tem svojem osnutku o cestnem svežnju tudi predvideli? First, uh, first Naš prvi korak bo pojasnitev in poenostavitev pravil, da jih bomo bolj enostavno lahko izvrševali. To je bila težava z obstoječim okvirom. mislim, da bi radi nekakšen evropski organ. Najprej bomo sledili priporočilu parlamenta. Nekateri vaših kolegov so želeli, da si ogledamo, kako, v kolikšni meri lahko države članice to izvršujejo na ustrezen način. Če pa si bomo, če bomo videli, da je potrebno delovati na evropski ravni, bomo potem to tudi storili. Spremljamo izvrševanje vse evropskih delo zakonodaje, tudi kar se tiče dekarbonizacije in če bomo videli, da nacionalni organi ne počnejo dovolj, bomo predlagali nadaljne ukrepe. Foster, Hvala lepa, gospod Foster. Much, And, uh... Hvala lepa, dobrodošla, komisarka. Hvala lepa, da ste predstavili vaš program. Prva točka, ki bi jo rada omenila, je, da omenim, da pozdravljam, da želite zmanjšati birokracijo in da boste zagotovili, da bodo države članice izvrševala pravila, ki so že bila podana. Ne podpiramo dodane, dodatne zakonodaje, zato ker prvotna zakonodaja se ne izpolnjuje v polni meri in potem bomo imeli vedno več zakonodaje, ki je tako ali tako nihče ne izvršuje. Kar se svežno mobilnosti ste omenili, standarde CO2 za tovornjake, to je zelo pomembno vprašanje vendar pa nekoliko nas skrbi v odboru za promet, da imamo tudi odbor za okolje in odbor za zaposlovanje. Mi pa se pogosto ukvarjamo tudi z dodatnimi vprašanji, ki so v bistvu v pristojnosti teh odborov. Mi se moramo osredotočiti na promet. Seveda pa dobro sodelujemo z drugimi odbori. Kar se tiče varnosti v cestnem prometu, to je zelo pomembno vprašanje, vedno je in države članice morajo bolj ukrepati čisto enostavna točka, preden pridem na vprašanje. Dobro bi bilo, če bi vse države članice uporabo mobilnih telefonov naredili za protizakonite. Vidimo, da se ljudje pogovarjajo, pošiljajo SMS-e, četajo in veliko krat prije do nesreč samo zaradi tega, ker ljudje uporabljajo mobilne telefone. Sedaj pa na železniški promet omenili ste tranzitne vozovnice. To smo imeli že leta na dnevnem redu, pa nismo šli, nismo dosegli pa veliko napredka. Kaj sedaj počnemo? Lahko torej, naprimer, v železniškem prometu dobimo tranzitne vozovnice. Še vedno pa imamo nekatere države članice, kjer imamo železniška podjetja, ki pa v 21. stoletju še vedno niso pripravljena upoštevati potrošniških vidikov. Razen tega, da se jim želijo posvetiti, ampak ne na tak način, da bi resnično imeli ustrezne tranzitne vozovnice, da bi lahko uporabljali internet na ustrezen način. Torej, prva točka, tranzitna vozovnica. Kaj bo storila Evropska komisija glede tega? Tukaj gre za protekcionizem in to za naš odbor ni dovolj dobro urejeno. Hvala lepa. Okay, uh, if, uh, Prosim, pomagajte mi, če sem izpustila kakšno vprašanje. Na koncu torej ste govorili o multimodalnih vozovnicah. Popolnoma se zavedam težav, ki jih izpostavljate. Zato zdaj že leto in pol skušamo pripraviti trdno strukturo za promet. Prej tega ni bilo. Torej, kar se tiče podatkov. Tako da bomo videli, kako se lotiti tega vprašanja. Gotovo je najpomembnejše vprašanje multimodalnost. Ne samo za železnice, ampak tudi za multimodalno okolje. Naslednje leto mislim, da bomo dobili prave informacije s posvetovanji z vsemi akterji. Videli bomo, ali se moramo lotiti bolj standardnih vprašanj ali tudi bolj zakonodajnih vprašanj, ali pa moramo samo spodbuditi akterje, da začnejo sodelovati. Torej, upam, da bomo dobili tudi podporo z vaše strani. To je pa tudi vse. Nimam kaj za dodati. Da, drugi dve točki sta bili samo pri pombi. In sedaj še zadnjih nekaj področji, pomorski predlogi in predlogi za letalski promet. Veselimo se teh pomorskih predlogov in pobud. Mislim, da moramo jasno povedati, da si ne želimo podvajen, ne želimo se evropske zakonodaje, ko pa mora pomorski sektor spolnevati pravila Svetovno pomorske organizacije. Res je, kar se tiče varnosti, se vse odvija dobro, tako da se veselimo tega, kaj boste pripravili na področju pomorstva. Potem pa še zadnja stvar, letalski promet. Ironično je, govorimo o odgovornosti, nadzoru in tretji fazi sporozuma o odprtem nebu ZDA, pa še nismo rešili naših vprašanj nadzora in odgovornosti. Gotovo je to na dnevnem redu za vsak sporozum o odprtem nebu, to je zelo pomembno omenili ste jaso. Gospa Foster, vprašanje, prosim, ker se vam je steklo. Torej, moj zadnji element je bil ta, bil v bistvu vprašanje. Upam, da se strinjate, da moramo nadaljevati s tem, da bi dobili globalni sistem emisij za letalski promet v prihodnosti. Se strinjate, gospa komisarka, da je to zelo pomembno? Hvala lepa. No Kratek odgovor. 7. junija smernice preberite si to, tam so pojasneni, uh, eh, pojasnjena vaša vprašanja. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica, komisarka. Začel bom z dvema preprostima naivnima vprašanjima, pa vseeno. Svežen o mobilnosti je to svežen, zato ker imamo sedaj skupaj različne predloge, ali pa je interna logika, da imamo uravnotežen pristop? Da, interna logika je, da imamo ravnotežen eh, pristop, to bo v kar nekaj fazah. Gledamo širše, zato je sporočilo o svežnju o dveh fazah letos. Nekaj dodatnih elementov pa bomo dobili z drugimi svežnji naslednje leto. Sem prav razumel, že v tej fazi, glede na to, da so vključeni socialni okoljski vidiki digitalizacija, skupni trg, bi dejali, da so vaši kolegi, ki so odgovorni za ta sektor, tudi na krovo, ste dosegli soglasje? Da. Potem se strinjate z mano, da zato, da bi prišli do potrebnega rezultata, moramo v Evropskem parlamentu, pa tudi v svetu, se držati pristopa svežnja, sicer bomo se skupaj razdrobili. Da, prosim. Če to povem drugače, če se to ne bo zgodilo, ne bomo prišli do ustreznega rezultata. Ima prav? More, uh, Tukaj pa potrebujem nekoliko več časa. Nekateri doseje bodo potrebovali več časa, drugi manj, vendar pa prepričana sem, da če bomo dobro sodelovali, bo svežen sprejet še za časa mojega mandata. Da. Ampak vseeno, če bo to svežen, moramo to ohraniti kot svežen ker bo potem rezultat laže dosegljiv. Je to res? Hvala lepa za to. Naslednje vprašanje. Letalski promet. Nam lahko podate glavni filozofski pristop, kako to sopada z dvostranskimi sporazumi, kakšna je razdelitev dela med dvostranskimi sporazumi in 868. Eh, Neposredne povezave med 868 in dvostranskimi sporazumi ni. To je samo še eno vrodje, ki ga lahko porabimo za to, da se tudi pogajamo. Glavna značilnost novega priloga 868 je, da je prikrojen zračnemu prometu. Prej smo imeli vrodje, ki je bilo bolj uporabljeno za trgovino in ni bilo ravno koristno za specifične namene letalskega prometa. Z novim 868 bodo vse faze pritožb jasno dorečene s postopnim pristopom in vsi bodo to lahko uporabili za napredek in za to, da bodo prišli do zadovoljivih rezultatov. Žal, se po starem 868 ni našlo nobene pritožbe, kljub vsem člankom vsem govoricam, vsem težavam, s katerimi se soočamo v različnih razpravah. Niti ene pritožbe ni bilo po starem postopku. Akteri so spraševali, kakšen je razlog. Sprašvali smo jih, kakšen je razlog in dejali so nam, da urode ni bilo pravo. Z novim urodjem pa upamo, da bodo akteri imeli novo učinkovito urodje, ki ga bodo lahko uporabili, ko bodo čutili potrebo potem ko bodo menili, da je prišlo do napak v zračnem prometu. Ja, Hvala lepa. To je to, kar sem želel. Torej, vzajemno, dopoln, do, vzajemno dopolnevanje, da bomo prišli do rezultata. Naslednja točka o integriranih vozovnicah. Na to ste že odgovarjali, vendar pa ali bi dejali, da kljub temu, da je standardizacija nekaj, kar je potrebno še urediti. In vemo tudi, kje so oska grla. Lahko pričakujemo še za časa vašega mandata, da boste podali ustrezen predlog, da bomo imeli integrirane vozovnice že v bližnji prihodnosti. Kar se tiče vidika pravic potnikov, da. In potem končno vprašanje. Lahko pričakujemo tudi, kaj glede indeksa povezljivosti v letalskem prometu. Si lahko zamislite, pilotni projekt, glede tega, ki bi bil pomemben? Konektiv. Da, na tem indeksu trdo delamo, vendar pa v tej fazi še ne morem govoriti o datumih. Jeseni pa bom uh, že vedela več. Torej, 30 sekund dobim dodatnih jeseni, gospa predsednica. Saj ste mi pogledali v oči in ste vedeli, kakšen je odgovor, gospod Telička. Gospa Kilona je naslednja. Thank you, Chair. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, kolegice in kolegi, komisarka. Najprej vprašanje o letalskem prometu. Bodo pristobine za letališča tudi na mizi, ko se bomo pogovarjali o uporabi letališč. Drugo vprašanje. jeseni, ko bomo imeli predlog o alternativnih gorivih. Imeli smo že dva seminarja prejšnji teden. Ne bo me presenetilo, ampak v bistvu me je, da delimo informacije, tudi tehnologijo razširjamo zelo, zelo počasi in tudi ni pravih izmenjav dobrih praks. Na sestanku prejšnji teden sem izvedela, da upravljamo vedno iste študije, preverjamo vedno iste informacije, to financiramo iz sredstev EU v različnih državah. Zazdelo se mi je, da bi morda lahko informacije in tehnologijo razširjali, še prav posebno v pomorskem prometu, pa tudi v cestnem in letalskem na boljši način. Tako bi lahko tudi evropska sredstva uporabili bolj modro, ker pač denarja ni dovolj za vse. Vidim pa, da se ta denar napak uporablja. Potem pa bi rada spregovorila tudi o bolj zelenih flotah, bolj okolju prijaznim prevoznim sredstvom. Mislim, da moramo to podpreti. Rada bi, da jasno poveste, da boste jasno preverjali, zelo odprto, zakaj namenjamo evropska sredstva. Ne morem si predstavljati, da bi še naprej onesnaževali naše ocane, tako kot jih. Zrak je čist, oceani pa niso. Hvala lepa. Uh, quickly... Hvala lepa. Torej, na hitro pristobine, letariške pristobine, to je del naše strategije. To smo že dodali v strategijo o zračnem prometu. Posvetovanja za kateri bodo čez dva tedna. Zato, da se bomo o tem pogovorili, točno o tej temi, tem trenutku pa vam ne morem podati datuma, kdaj in v kakšni obliki bomo kaj predlagali. Del strategije, del posvetovan z zainteresiranimi stranmi je, bomo videli, kaj bo išlo iz tega. Drugič, spregovorili ste o različnih projektih, ki se financirajo, da se financirajo isti projekti v različnih državah, razširjene informacije. Da, vem, to je izjemno na evropski ravni. Poskušamo pa se tega lotiti z boljšim usklajevanjem. Veliko ovir smo že odstranili pri nas na strani komisije, vendar pa s pometnega vidika imamo nekaj pozitivnih primerov. Skupno podjetja, ki jih imamo na železniškem in letalskem področju, Shifter Rail in Caesar, to se zdi, da sta dobri orodi za inovacije, ne za raziskave in razvoj. To mora biti del raziskav na univerzah, institutov in tako dalje, razvojnega cikla. Inovacije, tukaj pa se zdi, da so skupna podjetja zelo dobra stvar na evropski ravni. To bom spodbujala še naprej in upam, da bomo razvili še kaj dodatnega. Kar se tiče zelenih flot, tega se zavedam in vaš odpor seveda si želijo ozelenitve prometa. Na prvih inovativnih vrodi je bila eh, bolj ekološko poraba ladi, to sedaj že počasi rodi sadove, vendar pa to je seveda tema, ki se je resno lotevamo tudi v mednarodni pomorski organizaciji z njimi in skušamo si zagotoviti podporo držav članic, da bi imeli globalno rešitev. In to je zelo, zelo dobrodošlo. Hvala lepa. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Hvala lepa, gospa komisarka. Gospod eh, Jakob, izvolite. Thank you, chair, commissioner. In... Hvala lepa, predsednica, komisarka. V popariškem svetu moramo zagotoviti, da bo prometni sektor bolj enakovreden. Današnji sistem preferira cestni promet in naše družbe plačujejo. Zato zastoji, onesnaževanjem stroške vzdrževanja cest in vedno težnimi razmerami za železniški promet. Da bi to izboljšali, moramo uskladiti sistem cestnin, uskladiti s pariškim sporazumom. Na nekaterih državah članicah že imamo cestnine po kilometrih. Tudi na švedskem to načrtujemo. Zakaj ne bi to uskladili na evropski ravni, da bi imeli pošteno konkurenco? Kako bo komisija zagotovila, da bo cestni promet tudi plačeval zunanje stroške, tudi kar se tiče infrastrukture in okolja? Hvala lepa. Hvala lepa za to vprašanje. Naj vas popravim. 2014 do 2020 prvotni poudarek, kar se tiče naložb, je na železniškem prometu vodalni premik. Rezultati bodo seveda prišli kasneje, kajti projekti še, se še izvajo, vendar pa večina financ gre v železniški promet, tudi čez mejne povezave in manjkajoče povezave. Govorimo tudi o RTMS-u. Zadnji pregled akcijskega načrta konec lanskega leta smo imeli, vendar pa države članice morajo izpolniti obljube in začeti delovati, tudi kar se tiče storitev, ko vidimo, da nimamo modernih storitev. Upamo, da bomo to tudi prebrodili. Kar se tiče davkov in pristojbin, pa bomo imeli spremembe 2018. V tem trenutku obsežno analiziramo pristojbine, vseh načinov prometa. Delamo primerjave, gospod Kramer se je za to zauzemal in nas je eh, odločno potiskal v to smer in smo se tudi zavezali temu lani. Tako da upamo, da bodo analize jasno pokazali, v katero smer moramo iti, zato da bi uravnotežili vse načine prometa in imeli enakoredne pogoje za vse. Charging, road charging, sorry. Cestnine, kar se tega tiče. Kot del svežno mobilnosti omenjamo tudi evro vinjeto in digitalne rešitve za cestnine. To vključuje vse zonalne dejavnike, tako da spodbujemo vse države članice, da bi zagotovile načelo uporabnik plača, onesnaževalec plača, zato da bi potem vključevali tudi pristobine za onesnaževanje. In pristojbine nadaljavo. To bi bilo veliko bolj pošteno, kot je sistem, ki ga imamo danes. No, da pa ne bom popolnoma jasna. Komisija ne zahteva obvezujočega pobiranja. Če pa se države članice odločijo, da bodo tako pobirale cestnine, bodo morale izpolnjevati pravila evropski, evropskega modela v prihodnosti. Hvala lepa. Sedaj pa drugo vprašanje. Pred desetletji, ko so bili moji starši mladi, so lahko stopili na vlak v Stokholmu, spojedli večerjo, zaspali in se zbudili potem v Parizu ali v katerem večjem mestu Evrope. Dan danes eh, nočnih vlakov skoraj da ni ni več. Tako da so letale edina izbira za eh, potovanje na daljše razdalje, na srednje razdalje. Kaj počne komisija, da bi rešila nočne vlake? da bi se izognili temu, da jih ne bi več bilo. Moram vas eh, razočarati, komisija ne bo posegala na trg, na dinamiko trga, kar se tega tiče. Dobro vprašanje je, zakaj se železniški promet ni razvil, primerjavi z drugimi načini prometa vsi so bili hitrejši, bili so bolj moderni, kar zveče pristopa do prometa, kot železniški promet. Nimamo dovolj časa, da gremo podrobnosti, vendar pa komisija je pokazala odločno zavezanost temu, da skuša uravnotežiti različne načine promete, pomagati železniškem prometu, kar se tiče harmonizacije. S četrtim železniškim svežnjem smo nadomestili skoraj 11 tisoč pravil na lokalni ravni, 400 na evropski. Upajmo, da bo to dvignilo konkurenčnost in bo nižalo cene za opremo. Upamo, da bomo tako torej uvedli tudi nove akterje z liberalizacijo staritev v železniškem prometu. Želimo si, da bi razvili moderne storitve, ki so vključujoče eh, multimodalne. Veliko je torej dejavnikov, zakaj so železnice, kjer so dan danes sem pa odprta za kakršnekoli predloge, kaj manjka. Davčni element je bil eden od elementov, ki ste ga sprožili. Naložbe tukaj skušamo pomagati. Katera vprašanja pa so po vašem še tiste, ki jih je potrebno razrešiti? Povejte, pa jih bomo skušali rešiti. Hvala lepa, gospa komisarka. Tak smek je. Gospod Lundgren. Le Hvala lepa. Če smem, bi se vrnil na vprašanje, ki je povezano s tem, da je vedno več tovornjakov vključenih v nesreče. Direktiva, ki ste jo predlagali, pa ne bo pomagala pri razreševanju teh vprašanj. Mislim, da bi morali bolje preveriti tudi vprašanje kabotaže. Vprašanje je tudi, kdo bo nosil odgovornost za, naprimer, manjše zneske ki nastanejo zaradi škode pri nesrečah. Na švedskem so naprimer ugotovili, da je ogromno voznikov, ki so vozili pijani. Težave nastajajo zaradi kabotaže, veliko je tudi ponarejenih vozniških dovoljenj, vozniška dovoljenja, ki smo jih odkrili, naprimer, so bila ponarejena. Zato me zanima, če namerava komisija vzpostaviti mednarodna vozniška do, dovoljenja, da bi lahko preverjali, ali so veljavna ali ne, ali so ponarejena. Of... Najprej. Popolnoma dobro se zavedam pogojev. Vem, kakšni so pogoji dela tudi z cestno policijo sem šla na teren, videla sem, kaj se je dogajalo, ampak niti en odstotek tega nisem videla, kaj se dejansko dogaja. Zelo dobro se zavedamo tega problema, vemo, da so pogoji zelo neprofesionalni, torej pogoji, v katerih morajo delati številni vozniki. Zato smo tudi resno vzeli to tematiko. Tudi v svežnju obravnavamo kabotažo, delovne pogoje obravnavamo tudi enega od najbolj problematičnih vidikov na notranjem trgu, to so podjetja poštnih nabiralnikov. Kar zadeva kabotažo, moram zelo jasno povedati, da se posvetujemo z državami članicami in ostalimi deležniki. Mi ne spreminjamo tržnih pravil v smislu, da bi zdaj odpirali ali zapirali trg. Bomo pa predlagali nekaj, kar je lažje izvršljivo. Na trgu so namreč zahtevali, da se sprejmejo pravila, ki jih bo lažje nadzirati in izvrševati. To pa je seveda povezano tudi s tem, da se izboljšajo pogoji za delavce, ko gre za počitek, naprimer, in ko gre za plačilo. To je povezano med seboj. Socialna vprašanja in tržna vprašanja se dopolnjujejo, zato bi jih morali tudi sočasno obravnavati. V tej fazi vam lahko povem, da skušamo odkrivati tudi to, katera so ta lažna podjetja. Prehajamo na model, ki bo zahteval od podjetij, da tam, kjer so registrirana, tudi opravljajo večino svojih operacij oziroma dejavnosti, ko gre za samo delovanje podjetja. Bolj podrobno pa kdaj v prihodnje. Ok, en fråga till då. <clears throat> När det gäller... Še eno vprašanje, dopolnilno bi imel. Kar zadeva te voznike, ki pijajo in vozijo. Problem je, da obstaja več različnih omejitev glede pitja in vožnje v evropskih državah. To je velik problem. Socialdemokratski minister na švedskem je nedavno, naprimer, peljal na Dansko oziroma peljala na Dansko, ker je na Danskem višji prak, kar zadeva stopnjo alkohola v krvi, je mislila, da je pač še vedno v mejah normale, potem pa so jo kaznovali. Zato me zanima, se vam ne zdi smiselno, da bi Evropska unija morala poskrbeti za to, da bi imeli enake ravni promilov, ko gre za opredeljevanje vožnje pod vplivom alkohola, da ne bo nesporazumov. Trenutno namreč vozniki mislijo, da vozijo še vedno pod legalno mejo, pa se motijo. Povsem prav imate, različne države imajo različna pravila. Do sedaj je bilo to vprašanje v nacionalni pristojnosti. Tudi omejitve glede alkohola sodijo v ta kontekst. Sem pa odprta do teh vprašanj, lahko seveda pozdravim razpravo, ki bi nam pomagala doseči napredek na tem področju. To je zagotovo lahko tudi del svežne varnosti v cestnem prometu. Najlepša hvala. Hvala lepa koordinatorjem. Zdaj prehajamo na članice in člane. Vi nimate na voljo pet minut, mi je zelo žal, sicer bi cel večer preživeli z vami, ampak ne hvala. Dve minuti, krajše kot bo vaše vprašanje, več časa bo na voljo za odgovor strani komisarke. Gospa Lukašenska začenja ta krok razprave. Dje ja zadam od razu pani komisarz dwa pytania. E, Najlepša hvala. Gospa predsednica, dve vprašanji bi imela. Vprašanje številka ena. Ste naklonjeni predlogu, ki predvideva, da bi prometni sektor zajemala tudi direktiva o napotitvi delavcev? Če ja, zakaj? Če ne, kaj boste storili za to, da prometni sektor ne bo vključen v direktivo o napotitvah delavcev? Občutek namreč imam, da v odboru za zaposlovanje številni kolegi delajo v tej smeri, namreč da bi tudi ta sektor vključili v direktivo. Vprašanje številka dve, prosila bi za kratek in jedrnat odgovor. Kršitve. Postopek zaradi kršitve ste sprožili zaradi minimalne plače v Nemčiji. Zanima me, kaj se dogaja s tem postopkom. Kot kaže, je prišlo do zastoja, nobenega napredka ni, vse skupaj obtičalo nekje v komisiji. Okay, last... Najprej je to drugo vprašanje. Postopki zaradi kršitve za Francijo, Nemčijo in Avstrijo, na Italijo, Avstrijo, so v teku. Trenutno smo v fazi uradnega obvestila. Naj na hitro povem, da je kar nekaj držav, ki nameravajo izvajati dejavnosti na nacionalni ravni, zato smo mi na evropski ravni predlagali določene zakonodajne spremembe, s katerimi bi lahko obravnavali to vrstno vprašanje na ravni evropskega trga. In še vprašanje glede direktive o napotitvi delavcev. Ta direktiva velja za vse gospodarske sektorje, tudi za cestni promet. Imamo pa določene specifične lastnosti v tem sektorju. Tudi drugi kolegi, naprimer gospod Tyson iz komisije, se s tem ukvarjajo. Pripravljamo leks specialis za delovce v tem sektorju. Merci, Hvala, gospa komisarka. Lucy Anderson, izvolite. You, just... Hvala, par vprašanj glede železniškega prometa večinoma, ne pa izključno. Uh, Prehod na železnice je bil dober predlog, ampak zdi se mi, da bi morali razumeti tudi, kakšno je trenutno realno stanje. V številnih primerjih ni prišlo do kakšnega večjega premika z vidika načina prevoza, še vedno se škoduje okolju. Ali boste v tem svežnju mobilnosti priznali tudi ta element? Če se navežem s tem tudi na to, kar so povedali drugi. Potem pa še tovorni promet po cestah. Tu je delež še vedno 75 odstoten. To je absolutno preslab rezultat in ni skladen s cilji iz vele knjige z leta 2011. Ali bi lahko tudi za tovorni promet pripravili pobudo, tako kot je naprimer pri CEF-u, da bi tudi v tem sektorju prišlo do premika na železniški promet. S tem zaključujem, ker imam še eno pripombo potem. Zelo na kratko. Že prej sem želela povedati, da imamo kombiniran prometni predlog. Upam, da se bo to vključilo in da se bo cilj povečal. Obstaja pa ogromno težav, ki jih moramo razrešiti pri železniškem prometu, če želimo, da se zadeve izboljšajo. Uh, S tovornjakom se je laže prepeljati od točke A do B, ko pa gre za železniške koridorje, zadeva veliko bolj kompleksna, zato skušamo zaključiti te koridorje. Ne želimo imeti fragmentiranih koridorjev. Koordinatorji mislim, da trenutno delajo na zelo dobrem predlogu, ki bo na voljo poleti. Da podprem še gospoda Delunda, z njim bova prihodni teden organizirala srečanje na temo nočnih vlakov. Če potrošnikom ne boste dali izbir, ki so tudi pozitivne za okolje, če boste vse prepustili trgu, ne bomo veliko dosegli. Avtobusi so poceni, enako velja tudi za Uber. Pri gospodarstvu sodelovanja smo danes potrdili poročilo, v katerem piše, da ko gre za to gospodarstvo sodelovanja, pravil ne spoštujejo dovolj. Kaj vaš generalni direktorat s tem v zvezi počne, zlasti, ko gre za sveženo mobilnosti. Čakamo tudi na sodbo sodišča, ali naj to vrstne storitve veljajo kot prometnih storitev. To ni del svežne mobilnosti. Eh, il faut, il faut ja, igrajte igro, kot smo vam rekli, da jo igrajte. Zastavite vprašanje, zato da lahko gospa komisarka odgovori. Sicer vsak počne, kakor se mu zazdi. Dve minuti ima na voljo vsak collega van dalen. Dank u wel. Ik heb twee vragen aan de commissaris. Hvala lepa, dve vprašanje bi imel za komisarko. Najprej, kar zadeva parkirna mesta. Ali so ta vključena v svežene mobilnosti? Veliko smo slišali o voznikih, ki morajo čakati na parkiriščih, kjer so pogosto uh, ogroženi, kjer jim udirajo v kabine tovrnjakov, kako lahko naredimo ta parkirišča bolj varna? Drugo vprašanje, če si pogledate trenutna pravila o kabotaži, boste videli, da imamo za kabotažo predvidenih 70 delov poti na nacionalnih oziroma domačih poteh in 30 odstotkov na tujih poteh. Še minimalne plače. Minimalne plače naj bi nadomestili z minimalnimi plačami države izvora in ne države, kjer voznik opravlja delo. Kaj je s tem? All... Najprej parkirišča. Z vsemi ministri trenutno razpravljamo o tem, skušamo osvestiti vse, da je tudi v okviru CEFA na voljo kar nekaj sredstev. Številni vozniki tovornjakov nam pravijo, da zavarovalnice ne želijo zavarovati tovornjakov, če ne bodo vozniki v njih spali. Zato zdaj povdarjamo, da če se je potrebno staviti na parkirišču in če se morajo vozniki odpočiti v hotelu, za kar poskrbi delodajalec, morajo države članice že zdaj začeti razmišljati o teh vprašanjih. Zagotoviti morajo tudi to, da bodo na voljo varna parkirišča. Vendar je to že možno v okviru financiranja oziroma sofinanciranja pri CEF-u. Glede kabotaže. Kabotaža se šteje na operacijo, ne na časovni okvir. Razmišljamo pa o tem, da bi predstavili kabotažo, ki bi temeljila na časovnici. Še nekaj, ampak sem pozabila. Merci. Hvala lepa, gospod Kun. Uh, merci, madame Če. Uh, herzlichen Dank, Frau Kommissarin, uh, für. Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala za ta vprašanja in odgovore. To je zelo pomembno. Eurovinjeta, harmonizacija cestnine glede na kilometre, samo po linijah govorim, ne po višini. Sistem, sistem mora biti usklajen. Ne smemo več dopustiti teh vinjet, ki jih je treba kupovati v samih državah. Če nekdo vozi čez Evropo, ima vetrobransko steklo prelepljenje s temi nalepkami. Lepo bi bilo, če bi imeli neke vrste konzorcij, velikih igralcev, Bujih, Tolko Lektor, Autostrada in tako naprej. In skupaj z Galileom bi lahko razvili sistem, kjer bi res lahko vozili čez meje, brez uh, eh, menjega nadzora, brez ustavljanja na avtocestah in tako naprej. Kaj menite o tem? Yes, uh, ja, se strinjam s to vašo vizijo, delim vašo predanost. Komisija bo pripravila predlog, ki bo predstavil enotno digitalno evropsko rešitev za cestninjenje, podobno kot v telekomunikacijskem sektorju, kjer je bilo govora o gostovanju in o čezmejnih operacijah. Če deležniki želijo med seboj sodelovati, naj to počnejo. Inovativni finančni mehanizmi so posebno odprti tudi za to vrstne konzorcije, tako da lahko tudi to sofinanciramo. Vendar želimo biti tehnološko neutralni, da ne bomo dajali preference enemu ali drugemu tipu tehnologije. Najlepša hvala. Gospa Vodalon. Hvala lepa, gospa komisarka. Vrnila se bom nazaj na cestni svežen. Predvsem me zanimajo ta socialna vprašanja. Sami ste rekli, da je na cestah veliko smrtnih žrtev, do katerih pride tudi zaradi delovnih pogojev, v katerih delajo vozniki. Govorili ste o določenih neutemeljenih govoricah. In tudi o tem, da naj bi se tedensko zmanjšal počitek cestnih voznikov nam lahko danes zagotovite, da ne boste podali teh predlogov, o katerih se sliši preko govoric. Tudi sindikati so zaskrbljeni. Mislim, da bi morali jasno izpostaviti, da vsi evropski sindikati delijo mnenje. V začetku meseca so v Varšavi podali izjavo v kateri so zapisali, da so pogoji težki tako na vzhodu kot na zahodu Evrope. Ali lahko zatrdite, da ne boste mesečno predeljevali počitka voznikov, temveč da boste zagotavljali tedenski počitek, kajti to je ključno za varnost? 45 tedenska omejitev bo ostalo v veljavi. Je suis pas sûr que Ne vem, ali boste s tem predlogom res zagotovili varnost na cestnem prometu. 45 ur na teden brez počitka, pa tudi vprašanje, kakšen počitek, kakšna kabotaža. Vem, da se bomo še vračali s temi vprašanji, ampak zadovoljna sem, da imamo končno na voljo tudi ta socialni svežen na mizi. Ne smete pa tega povezovati z okoljskimi ali tržnimi vprašanji ne smete zoprstavljati teh vprašanj med pogajanjih. Varnost delavcev je pomembna. No, ne bo se nič spremenilo, zadeve ostanejo takšne, kot so. Počitek bo, kot je trenutno predeljen. Eh, Nadaljujemo. Prosim vas, da se držite dodeljenega časa. Gospa Juto. Hvala lepa, predsednica. Lepo zdrav, gospa komisarka. Sama sem želela govoriti o teh 49 odstotkih, ko gre za nadzor letalskih prevoznikov izven Evropske unije. Leta 2016 je komisija strani nekaterih držav dobila mandat, da se pogaja Nemčija in Francija sta predvsem pritiskali, ampak vse države so vam dale mandat, da se z zalivskimi prevozniki pogovorite kaj ti preveč posegajo v evropski trg. Dva razloga sta, zakaj prihaja do nelojalne konkurence strani zalivskih letalskih prevoznikov. Kot prvo, socialni dumping pri teh prevoznikih, potem pa še vladne subvencije v zalivskih državah. Poleg teh kritičnih pripomb pa imamo na voljo tudi nekaj študij, ki kažejo na to, da prihaja do nelojalne konkurence strani prevoznikov izven Evropske unije. Do te konkurence prihaja predvsem zaradi preomenjenih razlogov. Prišlo je do socialnega dumpinga. In tega se poslužujejo zdaj tudi evropski letalski prevozniki, prav zaradi tega, da bi se lahko borili proti tej nelojalni konkurenci tujih letalskih prevoznikov. Pogajanje trenutno še potekajo. Komisija je dobila mandat za to, da zaščiti evropski letalski sektor. Zato me zanima, ali bi lahko ta 49 odstotni del, ki ga lahko nadzorujemo pri tujih prevoznikih, nekoliko spremenili. Ali komisija meni, da je nadzor strani izven Evropske evropskih letalskih prevoznikov dovolj, da zagotavljamo dovolj jamstva za evropske delavce tudi v primeru prestrukturiranja. V Italiji imamo trenutno težave z Alitalijo, 49 odstotkov te letalske družbe je v rokah Etihada. Ali boste to omejito 49 odstotnega deleža strani tujih letalskih družb pri evropskih prevoznikih spremenili? V treh sekundah, gospa komisarka. Eh ja, prosim vas, da ste nekoliko bolj skrbni. Izdali bomo smernice, usporedno pa vodimo tudi analizo, ker je to del letalske strategije. Na vaš predlog smo tudi to začeli. Ko bo vse skupaj zaključeno, pa bomo videli, ali moramo predstaviti dodatno zakonodajo ali ne. Hvala lepa, gospod Kramer, dve minuti. Za vprašanje, za vse. Distance uping govorite o cesnini glede na razdaljo. Nemška cesnina je popolnoma nasprotna. Nemški koncept je nasproten. Komisija je to sprejela. Zakaj? You know more than I do. Več veste kot jaz, gospod Kramer. Proces ni zaključen, komisija je bila zelo jasna, dokler zakon ni objavljen, zakona ne bomo komentirali. Ko bo objavljen, pa bomo podali svoje pripombe. Istočasno pa bomo v svojem sporočanju zelo jasni, tudi ko gre za cestninjenje v Evropi. Če bo zvezdna vlada ostala pri tej vinjeti, potem boste rekli ne, zato ker ni odvisna od razdalje. Stil ok, pa vinjete so zaenkrat ok, ko pa bo zakon sprejet, na voljo bo tudi prehodno obdobje, potem bomo vse sisteme nadomestili z Evrops, elektronskim sistemom cestninjenja. Opravili smo obsežne razgovore in tudi posvetovanja z vsemi deležniki, zato nas zanima, kakšen bi bil trenutno predvsem prehodno obdobje. Govorite o 25 tisoč smrtnih žrtvah, 5 tisoč pa jih umre zaradi onesnaženega zraka, vseeno pa se določeno gorivo ne prepoveduje, čeprav je veliko bolj škodljivo kot dizel. Zanima me, kako to prispeva k razogličenju prometa. Well, Prepoved bi pomenila uničenje številnih industrij, zato skušamo zagotoviti razumno prehodno obdobje, ampak kot vidite v vseh strategijah, v vseh finančnih mehanizmih, povsod alternativna goriva znasti obnovljiva odločno poudarjamo in jih bomo še naprej sofinancirali, se pa stvari ne spreminjajo čez noč. Trenutno gledamo končne uporabnike. Zanima nas tudi, kako lahko spremenimo proizvodnjo energije. Bodite glasni, pomagajte nam pri sooblikovanju teh korakov, ampak dejstvo je, da je v tem trenutku promet še vedno 92% temeljen na nafti. Hvala lepa. Gospod Koš. Hvala. V svoji izjavi ste govorili o novem okviru za varnost v prometu za leto 2016-2017. Kaj se skriva za tem? Ali sem vas prav razumel? Pri napotitvi delavcev naj bi imeli sektorsko specifično prededitev za promet. Ali to drži? Govor je da. was sich hinter dem neuen Rahmen der Verkehr. Kaj se skriva za tem novim okvirom za varnost na cestah? To je moje prvo vprašanje. Um, Pomembno je, da smo dobili izjavo, ki jo je podpisalo vseh 28 držav na Malti, pa ne samo to. Tudi predstavniki vzhodnega partnerstva in držav Zahodnega Balkana so prav tako pokazali odločno predanost temu, da se izboljša varnost v cestnem prometu, da se torej znižajo ti negativni statistični podatki. Mi bomo pripravili tudi predloge v zvezi s tem, kje in na kakšen način lahko izboljšamo infrastrukturo. To je prva zadeva. Druga zadeva zakaj prihaja najbolj pogosto do nasreč, vožnje pod vplivom alkohola, drog, prevelika hitrost in neprivezano z varnostnim pasom. Tu potrebujemo strožja pravila, ki jih bomo morali tudi bolj strogo izvajati zbiramo statistične podatke s tem v zvezi in vesela sem, da zdaj končno vem, kaj je ključni razlog za nastanek nesreč, kdo povzroča smrtne prometne nesreče, katere države imajo največ težav s tem. Skupaj z ministri spodbujamo nacionalne organe, da delujejo bolj predano. Še nekaj, kar bo po mojem pomagalo, so financiranje. Varnost v cestnem primeru bo del prihodnega sofinanciranja. Je, Hvala lepa, gospod Tahmadel. Hvala lepa, gospa komisarka. Govorili smo o pomembnih zadevah, varnost v cestnem prometu, socialne pravice in tako naprej in tako dalje. Naj ponovim vprašanje kolegov. V veljavi je različna zakonodaja, včasih prihaja tudi do različnega tolmačenja glede samega uresničevanja zakonodaje v državah članicah. Se vam ne zdi, da bi bilo smiselno imeti na voljo Evropsko agencijo za cestni promet? govorimo o politični podpori. Ta agencija je dobila v parlamentu podporo že trikrat v odboru za promet. Pripravili smo tudi poročilo v zvezi s socialnimi vidiki. Potem je pa tudi vprašanje rešitev, ki jih lahko ponudimo na področju varnosti v cestnem prometu. Prosim, da upoštevate ta predlog, ki je v Evropskem parlamentu dobil veliko podporo. Ogromno agencije na evropski ravni pa se ne ukvarjajo s tako pomembnimi vprašanjami kot je varnost v cestnem prometu. Da boste imeli na voljo dovolj časa za odgovor, bi pa rada zgolj na kratko še omenila ženske v prometnem sektorju. Ogromno ženske v našem odboru, kot veliko kot vidite, smo tudi zelo predane delu. Zanima pa me, kakšen je položaj žensk v prometnem sektorju. V parlamentu sem to vprašanje že izpostavila. Zdi se mi, da bi komisija morala hitro ukrepati sprejeti zakonodajne pobude, da bi spodbudila tudi udeleženost žensk v prometni industriji. Kakšne so namere v tej smeri? Hvala. Naj začnem z zadnjim vprašanjem. Mislim, da trenutno odločno spodbujamo enakopravnost v prometnem sektorju. Sama skušam biti čim bolj generična, splošna, kajti občutek imam, da bo nastopil čas, ko bodo tudi moški začutili, da potrebujejo enakopravnost pri dejavnostih, zato skušamo ohranjati ta pristop enakosti spolov. Po mojem mnenju smo zelo zgledni na tem področju zelo dobro smo, naprimer, uravnoteženi enakost med spoloma v generalnem direktoratu, v mojem kabinetu. Mi spodbujamo zelo odločno to vrstno enakost. Če bomo imeli na voljo kakšen dober, konkreten predlog, ga bomo seveda upoštevali, ampak bodimo konkretni. Ženske nastopijo v sektorju, če so pogoji pravi, se pravi, pogoje moramo oblikovati. Hvala lepa, gospod Luis de Grandes. Hvala lepa, predsednica, gospa komisarka. Govorili ste o varnosti tudi v letalskem prometu. Sem poročevalec o sistemih za identifikacijo, predvsem, ko gre za varnost v letalskem sektorju. Države v svetu so spremenile svoja stališča, zato tega poročila še nismo predstavili. Nekatere države oklevajo, druge so proti. Zato me zanima, ali se bomo lotili te bitke. Komisija ima po mojem mnenju prav, zato me zanima, ali namrava komisija karkoli spremeniti ta predlog, zato da bi na svojo stran pritegnila tudi države članice, ko gre za ta nov sistem. Vprašanje, kakšno je bilo? Komisarja. Gospa komisarka. Kratek komentar, se upravičujem. Ne vem, ali bom odgovorila na to vašo pripombo. Naj podarim, da s komisarjem Kingom tesno sodelujeva. Vesela sem, da ima komisija zdaj komisarja, ki je zadolžen za vsa varnostna vprašanja, tudi v prometnem sektorju in v letalskem sektorju. Verjetno ste slišali, da je komisar King parkrat omenil letališča v tretjih državah in analizo, ki trenutno poteka v zvezi s tem, kako se lahko seznanimo ne samo z varnostjo letalskih družb, temveč tudi z varnostjo letališč. Mnenja tu so precej raznolika, ampak analiza nam bo po mojem mnenju dala tudi boljši pogled v vse skupaj, da bomo lažje razumeli, s kakšnimi izzivi se soočamo. Potem je pa tudi vprašanje dostopa do samih mest, tudi o tem se pogovarjamo in z pomočjo parlamenta lahko storimo veliko. Imamo pa jasno stališče glede varnosti na vseh ravneh. Hvala, gospa komisarka. Mislim, da ima komisija prav. Ampak svet in države članice zauzemajo precej cinično stališče. In sicer v trenutku, ko nas teroristi napadajo in postavljajo pod vprašaj varnosti, zato potrebujemo dodatna sredstva za krpitev varnosti. Dajmo sodelovati in komunicirati. Dajmo jih pritegniti na svojo stran, to je vse, kar lahko rečem. Hvala lepa. Izabela De Monte. Si grazie. Hvala lepa. Prvo vprašanje glede kabotaže. Ali bo v tem svežnju 31. maja to omenjeno? ali boste imeli tridnevni eh, rok, nekaj govorice s tem v zvezi, potem pa še obveznost počitka izven tovornjaka ter državna pomoč s tem v zvezi. Ali menite, da se bo povečalo število potnikov ali boste zagotovili bolj fleksibilno pomoč tudi v tem smislu, ne zgolj za naložbe? kaj potem s pravicami potnikov, kakšno je stališče komisije s tem v zvezi, kako nameravate spremeniti to zelo odločno stališče sveta. Ali boste skrbeli za izvajanje pogodb? Uh, the, the kabotaža da, kabotaža je del svežnja 31. maja. Delamo na predlogu, ki bo temeljil na času in ne na operaciji. Še drugo vprašanje, če lahko prosim ponovite. Trije dnevi z neomejenim pobiranjem pristojnosti. Ne moremo menjati številk v tem trenutku. Okay. Še zadnje vprašanje. Državna pomoč Ali boste zagotovili večjo fleksibilnost glede samega delovanja tega sistema? Državna pomoč pri čem? Pri letališčih. Naložbe za delovanje letališč. No, ne, nič v zvezi z letališči nimamo. Kaj je z temi strogimi določbami pri pravicah potnikov, potem enotni sloti za letališče in tako naprej. Kot veste, gre tu za vprašanje, ki je zelo diplomatsko. V tej fazi nadaljujemo z diplomatskimi pogajanji, ampak dokler ta spor med Gibralt o Gibraltarju ni razrešen, se ne bo dosegel noben napredek. Bomo videli, kaj prinaša prihodnost. Merci beaucoup. Hvala lepa. Gospa Klun, vi zaključujete svojim vprašanjem. Izvolite. Hvala lepa. Hvala predsednica, hvala komisarka. Letalstvo, še posebej kar zadeva nadzornike letov in stavke, 2 milijona in pol ljudi je imelo težave pri svojih uh, načrtih glede potovanja zaradi stavk leta 2016 je bilo največ stavk, 22 stavk je bilo v Evropi, 41 dni je vse skupaj trajalo in 55 dni smo imeli motnje. V parlamentu smo sprejeli letalsko strategijo, seveda na osnovi vašega sporočila in gospod Telička je podal predlog o avtocestah v zraku, tako rekoč. Saj veste, zakaj gre, prelete in tako naprej. Ne želim jemati pravice nikomor do stavke, ampak če to vpliva na prelete in na druge države, potem je to nekaj drugega. Zanima me, kaj menite o tem in ali lahko dosežemo napredek na tem področju, zato da bi izboljšali povezave in seveda, da bi pomagali turizmu in podjetjem. Hvala. Hvala, o tem bomo govorili v sporočilu 7. junija, takrat bomo razložili to temo. Kar zadeva to vprašanje, sodelujemo z deležniki, tudi s sindikati. Poskušamo najti rešitev, izmenjujemo si najboljšo prakso, ampak eh, mislim, da so socialno-ekonomski dejavniki tukaj dobri, da bi lahko našli rešitev, ampak o tem bomo govorili v sporočilu junija. Hvala, komisarka. Koleg, Drage kolegice in kolegi, bravo. Držali smo se dodeljenega časa. Gospa komisarka, najlepša hvala. Vem, da to vrstne zmenjava ne ni ravno najbolj enostavna. Mislim, da ste bili kos nalogi. Zdaj se mi zdi, da smo osvojili to metodo. Gospa Ajuto, gospa Anderson. Vem, da sem vam omejila čas za govor, ampak prosim vas, da vprašanja pošljete, tako boste lahko tudi dobili celovit odgovor gospe komisarke. Tisti, ki niste dobili besede, prosim, da nam pošljete vprašanja po elektronski pošti. Prepričana sem, da bo komisarka odgovorila na ta vprašanja. Prisrčna hvala, gospa komisarka, tudi asistentu. Vem, da zadeve niso vedno samo omevne. Izmenjava je bila težka, stvari smo si pribeležili. Vidimo se spet čez en mesec, 19. junija. Takrat se bomo ukvarjali predvsem s tem svežnjem o mobilnosti. Hvala lepa, da ste nas počastili danes z obiskom. Hvala, da ste se odzvali na naše povabilo. Mislim, da smo dosegli napredek tudi pri teh točkah. Hvala lepa, gospa komisarka. Imate še kaj zapovedati? Cool. And, uh, always... Hvala lepa. In vedno, ko pridemo v parlament, imamo občutek, da sem na zaslišanju, ampak kakorkoli že, hvala lepa, da ste mi dali priložnost pregovoriti z vami. Uh,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 Drage kolegice in kolegi, nadaljujemo sejo, lepo prosim. Tisti, ki želite oditi iz dvorane, to storite tiho. Hvala lepa. Tako, mi pa nadaljujemo. Začenjamo s peto točko na dnevnem redu. Čezmejne storitve dostave paketov. Naša poročevalka je gospa Lucy Anderson. Izvolite, beseda je vaša. Potem dobijo besedo poročevalci v senci in drugi člani in članice, ki želijo besedo. Na koncu razprave pa bomo tudi predstavnikom Evropske komisije omogočili, da odgovorijo na vprašanje. Gospa Anderson, izvolite. Hvala. Poskušala se bom držati časa, da ne boste hudi. Dobro, to poročilo je zelo pomembno gre za poštne storitve in dostavo paketov. Odbor tega vprašanja ni pogosto obravnaval, ampak zelo pomembno je, da odbor to dejansko obravnava, kajti gre za pomembno vprašanje logistike in povezane Evrope. V poročilu sem delala na osnovi predloga komisije, ki je bil dober, ampak treba ga je bilo še dodelati. Mislim, da bodo tudi drugi povedali enako. Veliko je treba še izboljšati najboljši primer problema je naslednji. Številni ljudje, ki so si ogledali predlog komisije, so dejali, da so želeli naročiti pakete preko meja, ampak niso bili zadovoljni s cenami predvsem, ampak ne samo s cenami, ampak tudi s kakovostjo storitev. Gre za prometni ukrep, seveda, ampak gre tudi za ukrep, ki je namenjen potrošnikom. Moje mnenje je bilo, da bi morali to tako tudi obravnavati ampak čim bolj je treba obravnavati celoten sektor, če se bomo posvečali samo univerzalnim ponudnikom storitev in res je, v direktivi poštnih storitev se posvečamo prav njim, potem ne bomo našli ustreznih rešitev. V večini držav imajo ti univerzalni ponudniki le majhen delež sektorja dostave paketov, ta sektor pa zaenkrat še ni reguliran. Če to primerjamo naprimer z finančnimi storitvami, telekomunikacijami in tudi pravosodjem, potem lahko vidimo, da komisija tam pripravlja ne nojno regulativo, ampak veliko ocenjevanja in nadzora. Pošne storitve pa so področje, kjer nimamo dovolj podatkov in paketi so še posebej prednostna naloga za digitalni enotni trg. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali za enkrat, kajti mislim, da smo imeli res dobre sestanke, srečali smo se z organizacijami, regulatorji, sindikati in organizacijami potrošnikov na tem področju. Gospod Telečka je imel nekaj zelo dobrih idej in tudi številni v tej eh, dvorani so se srečevali s številnimi drugimi ljudmi in to je zelo dobro. Ekosoks je to pogledal, tudi to je dobro. Škoda, da odbor regi ni pripravil poročila na to temo. Mislim, da bi to lahko obravnavali, ampak odločili so se, da tega ne bodo storili. Mislim pa, da moramo vsi pogledati na nacionalno in regionalno raven in na pristope na tej ravni. In v poročilu to tudi storim. Mislim, da moramo gledati na celotni trg. Drugače to ne bo pošteno. Tako je tudi v predlogu komisije in drugače ne bomo imeli enakih možnosti za vse kar zadeva temeljne določbe, mislim, da moramo upoštevati, da obstajajo univerzalne obveznosti glede poštnih storitev. 14. člen pogodbe, 36. protokol pogodbe jasno navajata, da če izvajaš javno storitev in pošta in paketi so prav gotovo del tega, potem moraš organizirati svoje delo tako, da ne omejuje operaterjev pri upravljanju storitev v interesu evropskih državljanov. Številni se z mano strinjajo, zato sem se odločila, da izbrišem šesti člen. To ni bilo pošteno. Ustvarilo je pogoje, kjer so imeli univerzalni ponudniki, ki imajo samo majhen delež trga in oni so bili potem izpostavljeni. To ni imelo smisla. Vem, da je odbor imko drugačnega mnenja, oni želijo to omejiti samo na mala podjetja, ampak bolj kot govorimo z ljudmi, bolj smo prepričani v to, da je naš sklep ustrezen. Kar zadeva druge določbe, zelo pomembno je, da bodo cilji ustrezni. Komisija je dobro začela, ampak kar zadeva člene, mislim, da se moramo posvečati potrošnikom, kakor so dejali. Drugi zagotoviti je treba cenovno učinkovite, stroškovne in, oziroma stroškovno dostopne storitve in v prvem členu jaz zagotavljam boljšo definicijo tega, da bi dosegli boljši dostop do učinkovitih in cenovno dostopnih storitev čezmejne dostave paketov. Govorimo namreč o čezmejnem segmentu tega trga. Drugi vidiki morda so videti obsežni, ampak upoštevati je treba, da zaenkrat še nimamo veliko nadzora na tem področju, nekateri pa zahtevajo še več, naprimer omejitve cen ali enotna evropska cena. Po našem mnenju je to nek mejnik, neka postojanka do nadaljnih rezultatov. Komisija se je odločila, da poda predlog, kot ga je, v svoji modrosti in Direktiva o poštnih storitvah zaenkrat ne bo revidirana. Morda bi bilo bolje vse skupaj revidirati, ampak zaenkrat nismo tako daleč. Tretji člen. Mislim, da komisija zagotavlja boljše podatke za nacionalne organe, to je zelo pomembno in eh, vem, da so predlogi obsežni, ampak v razpravi mislim, da lahko pridemo do dobrega rezultata. Potrebujemo dober upogled na trg. Ne gre za delovski ukrep, ne govorimo o pravicah delavcev, ampak vedeti je treba, kaj se tukaj dogaja. Potrebujemo podatke, tako kot potrebujemo podatke o prometu in tako naprej. In to je razprava tudi v svetu. Torej, podatke o podizvajalcih in delavcih, ki delajo na drugačni osnovi, ne v polni zaposlitvi. Tako je namreč v praksi. Še nekaj je zelo pomembno, potrebujemo podatke o čezmejnih tarifah in terminalnih cenah. Terminalne cene so kontroverzno vprašanje za številne iz sveta posla na tem področju. To razumem, ampak vse skupaj je del celotne podobe. Če se podatki obravnavajo zaupno, potem gre samo za oceno. Ocenimo lahko probleme na področju konkurence na področju tega, zakaj so cene na ravni, kjer so. Takšnega mnenja sem jaz, vem, da se vsi z menoj ne bodo strinjali, ampak tukaj smo, da si prisluhnemo. Kar zadeva cenovno dostopno tarif, mislim, da gre za nesporazum. Ne pravimo, da morajo vsi ponudniki zagotoviti univerzalne storitve glede tega. Ne. Mi menimo, da moramo spremeniti pristop regulatorji morajo ustrezno upraviti svoje delo in najprej morajo obravnavati pravice posameznih uporabnikov. Mala podjetja, posamezni uporabniki ali uporabniki, ki ne pošiljajo velikih količin in tudi uporabniki na oddaljenih področjih ter invalidi. Če ne bomo akterje tja usmerili, potem po mojem mnenju regulatori ne bodo upravljali dela na tem področju. In če ne bomo obravnavali dela regulatorjev, potem ne bomo poskrbeli, da bodo sprejeli najboljše odločitve. Tukaj ne govorimo o regulativi cen, ne govorimo o tem, da bi konec leta rekli, tukaj in tukaj in pri teh podjetjih bomo regulirali cene. Imeli bomo letno poročilo. To je kot semafor na področju pravosodja komisije, naprimer. Ne gre za kazanje s prstom, gre za to, da bomo vedeli, kaj se dogaja, zato da bomo vedeli, kakšno je stanje na terenu za posamezne uporabnike in ljudje bodo lahko potem z več zaupanja naročali pakete iz tujine in še na koncu Mislim, da je v uredbi bila velika pomekljivost, komisija je to priznala, namreč zaupanje potrošnikov ne temeli samo na cenah, gre tudi za dostavo in za druge vidike. Lahko bi imeli neke zahteve glede poškodovanih paketov, dostave in tako naprej. Vem, da direktiva o pravicah potrošnikov zagotavlja določeno mero zaščite, ampak ne dovolj za ta sektor in zadeva v praksi ne deluje. Potrošniške organizacije nam povedo, da številni operaterji v sektorju e-trgovine preprosto ne zagotavljajo podatkov, to jih ne zanima, prav tako jih ne zanima standardizacija in razvoj te agende. Moj predlog ni radikalen, gre le za to, da bi nekatere elemente morali zagotoviti, zato da bi dopolnili pravic, potrošniških pravic, prav tako pa bi bilo treba aktivno spodbujati standardizacijo tudi zaradi okolja. Kajti v desetih letih je bilo storjenega veliko dela, komisija je predstavila program za medsebojno povezanost in tako naprej, ampak mislim, da moramo še bolj pritisniti. Še več bi lahko povedala, glede tega, da bi vam razložila poročilo, ampak mislim, da je zelo pomembno in. Z veseljem bom govorila z vsemi o končni obliki tega poročila. Upam, da bomo lahko ostali pri tem, da se šesti člen črta, ampak razen tega želim povedati, da je komisija opravila dobro delo. Mislim, da lahko na tej osnovi dobro nadaljujemo. Najlepša hvala. Merci, hvala lepa, gospa Anderson, za to splošno predstavitev tega poročila. Pri tem poročilu moramo dejansko ponuditi konkretne odgovore, kajti poročilo se neposredno nanaša na potrošnike, kot ste sami povedali. Poročevalci v senci dobijo zdaj besedo. Gospod Ferber, dobrodošli, beseda je vaša. Hvala lepa, zelo sem vesel, da sem tukaj. Bom kar v nemščini nadaljeval, mi gre nekoliko bolje kot francoščina pri tako težki temi. Povedati moram, da sem bil več kot presenečen, ko sem prebral osnutek poročila, kaj ti, kar zadeva izvajanje tretje direktive o poštnih storitvah. Mislim, da smo se tam dogovorili na začetku drugače. Takratna poročevalka je bila tokrat poročevalka v senci za socialiste in povedati moram, da sem razočaran, kajti takrat smo se za nekaj dogovorili, zdaj pa to opuščamo. Zakaj? Prvič, povedati moram, da gre za čezmejne storitve dostave paketov. Ne gre za, za četrto direktivo o poštnih storitvah. Ne smemo menjati in mešati pisem tukaj. Če to želijo, potem mora komisija to storiti. Komisija je dejala, da ne bo storila nič na tem področju. Drugič, dogovorili smo se, da ne bomo nič spremenili, kar zadeva izvajalce storit univerzalnih storitev. Gospod Lucy Anderson se je pogajala o tem, če berem zdaj osnutek poročila, me zanima, zakaj zdaj začenjamo na sektorju dostave paketov, ki je bil prej zelo konkurenčen, zadeve spreminjati. Konkurenca tam deluje in že odnegde govorimo, da ne bomo posegali, če konkurenca deluje. Zdaj pa tukaj posegamo, pravimo, da konkurenca deluje in zdaj moramo regulativno posredovati. To je zanimiva razprava, ampak za ELS moram povedati, da to nam ne diši. Zmanjšati konkurenco tam, kjer konkurenca obstaja, pff, ne vem, to nam ni všeč. Vprašanje je, kje je problem. Temu se moramo posvečati. To je vprašanje cen za čezmejno dostavo paketov. Če si želimo, da bodo MSP-ji dobili mesto tukaj, da bi tam dobili več konkurence, potem si je treba pogledati proizvodno verigo. Ne moramo kar tako reči, celoten svežen mi ni všeč te terminalne cene in tako naprej, to meni všeč, zato bom naredil nekaj čisto novega. Ne vem. To je odvisno tudi od mednarodnih dogovorov, mednarodnih konvencij in tako naprej v zvezi z dostavo pošte. Čezmene storitve dostave paketo. Če želimo to spremeniti, lahko spremenimo tudi vse ostalo. To je zanimiv pristop, ampak ne vem, kako bi nam to uspelo. Ne vem, ali je to pravi pristop. če bi zdaj vse strpali v te univerzalne storitve, če si to želite, vam lahko rečem samo obilo sreče, gospa Anderson, ime, imam imena organizacij in eh, posameznikov ter podjetij, ki so vas spravili v to past. Če se bomo to spustili, bomo v katastrofi. Odgovoriti je treba na drugo vprašanje. Vprašanje, o katerem nisem želel govoriti v svojem poročilu, zato ker je bilo treba odgovoriti na drugo vprašanje, torej stroški in tako naprej. Univerzalnih poštnih storitev nismo želeli odpirati in to je resna tema, to želim res povedati. Potem se moramo ukvarjati tudi z vprašanjem, kateri so nadzorni organi, s katerimi želite govoriti o nadzoru cen ne vem, kako naj to drugače opredelim. A je to res naš model? Čisto odkrito vam povem. To, kar imamo zdaj pred seboj, je dejansko nerazumevanje obstoječega prava. Tisti, ki nadzirajo trg, so tudi tisti, ki imajo vlasti največje izvajalce poštnih storitev. To je problem. Ampak z vašim predlogom tega ne boste rešili, kajti samo okrepili boste tiste, ki so že tako ali tako največji. Vsi ostali pa bodo bankrotirali. Nobenega smisla nima, da tukaj posegamo. To je trg, ki zaenkrat dobro deluje z vidika konkurence. To je res nenavadno. Enako velja tudi za vprašanje dostopnosti v prvi in tretji direktivi o poštnih storitvah je to jasno opredeljeno. Komisijo lahko spodbujam, da v okviru svojih pristojnosti pri tem ustraja, ne pa da zdaj rečemo, da bomo to nekako rešili, da bomo imeli nek nadnacionalni trg, ki na koncu ne bo deloval. In tudi dostop brez diskriminacije, to je teoretično res nekaj fantastičnega. In to deluje pri stikih med podjetji brez težav. Ampak ali to deluje tudi na zasebni ravni, med zasebniki, čez meje? Ne vem. Primer, ko babica pošlje kolač študenta v drugo državo, zato da študent ne bo lačen. To je lep primer, ampak tukaj zadeve običajno ne tečejo tako, kot je treba. Že pri prvi izmenjavi mnen sem povedal, da gre za pravice potrošnikov. Te želim okrepiti. Mene pa kot potrošnika zdaj postavljate v slabšo luč. Oni, kre, vi krepite samo tradicionalne ponudnike storitev. S tem imam res velike težave. Veselim se že naslednjih pogajanj. Zdaj bom mogel pripraviti še več predlogov spremem, kot sem jih imel na začetku. In gospa poročevalka, že kar zdaj vam povem, da vaš pristop ni dober. Nič ne boste dosegli, nič novega ne boste ustvarili, uničujete samo obstoječe strukture, ki bi sicer lahko izboljšali, ampak vaš predlog gre v popolnoma napačno smer in upam, da komisija to tudi tako vidi in da bo Svet to lahko sprejel samo soglasno, kajti res ne bi bilo dobro, če bi šli v to smer, zadeve bi uničili. Storitve bodo samo še draže, ker bomo oblikovali večje monopole in mislim, da to res ni prava pot. Hvala. Hvala, gospod Ferber. Gospod Slotavski, vi ste na vrsti, zakaj ste v odhodu? Pridite nazaj. Oui, c'est à vous. Ja, vi ste na vrsti. Svolite. Eh, eh, madame la présidente, eh, bardzo dziękuję za przygotowanie. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala za to, da ste pripravili ta osnutek poročila. Upoštevate namreč številna vprašanja, na katere smo upozorili v razpravi. V osnutku poročila se spopadamo z glavnim izzivom, to je spodbojanje dostopa do čezmejnih storitev dostave paketov. Mislim, da smo izboljšali izvirne dokumente komisije, še posebej kar zadeva šesti člen. Vidim, da poskušate izboljšati razmere za potrošnike, želite zagotoviti visoko kakovost storitev po razumnih cenah. Ampak ne moremo se posvečati samo stroškom. Gre za izkušnje operaterjev, za kakovost in za zaupanje potrošnikov. Tudi to so pomembni elementi. Če bi področje uporabe razširili na vse akterje, ki zagotavljajo čezmene storitve, potem bi to bilo dobro. To je zagotovljeno v četrtem členu. Brez te razširitve področja uporabe ne bomo delali učinkovito. Če želimo, da bodo cene ustrezne na čezmeni ravni, potrebujemo podatke največjih deležnikov. Opozoriti želim na še nekaj. Gospa Anderson je predlagala tudi realistične roke, roke je spremenila, roke, ki jih je podala Evropska komisija. Gre za roke glede ulaganja statističnih podatkov pristojnim organom. Tudi peti člen naj bi bil boljši, vsaj od izvirnega predloga komisije. Ampak, kar zadeva oceno dostopnosti čezmenih tarif, sprašujem se, ali bo to učinkovito bojim se, da bi to lahko izkrivilo razmere na trgu. Prak za zaposlene je bil znižen, prak pod katerim v okviru tretjega člena ni treba zagotoviti podatkov. Komisija je predlagala 50 ali več. Mislim, da je v tem primeru komisija imela prav, kaj ti. S tem bi se lahko izognili nesorazmernemu bremenu za MSP-je. Kar zadeva podizvajalce, tudi to bi lahko vodilo do povečanja birokracije in zaradi tega bi povečali stroške za operaterje in povečali bi tudi birokracijo za pristojne organe. Veliko podatkov je, tudi kar zadeva terminalne cene, ki so lahko zaupne narave, zato je treba spoštovati zaupnost. Če povzamem, pozdravljam prizadevanja poročevalke, ta dokument je zdaj manj birokratski od izvirnega in seveda tudi mi bomo predložili nekaj predlogov sprememb, veselim pa se že nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala lepa, gospod Zlatovski, gospod Telička. Ah, thank you, madam. Hvala lepa, gospa predsednica. Dve možnosti vidim tukaj. Lahko spregovorimo o vseh relevantnih vprašanjih, ampak eh, mislim, da mi ne boste dali dovolj časa za to, kajti lahko govorim kar nekaj časa, lahko pa samo izpostavim nekaj točk. Tam zadaj sem videl kar nekaj predstavnikov, deležnikov, s katerimi sem se srečal na nekaj okroglih mizah, na zadnje danes, ko smo šli kar globoko v podrobnosti določb. Prisotna, prisotni so bili tudi predstavniki komisije in predsedstva. Po teh nekaj okroglih mizah bom zadeve ocenil in potem bomo podali predloge sprememb. Zaenkrat še ne bom podal konkretnih zamisli. Upam, da me razumete. Strinjam se z gospod Anderson in z vsemi, ki so govorili. Namreč. Številni zakonodajni predlogi, s katerimi se ukvarjamo, so zapleteni, ampak te običajno obravnavamo bolj redno. Ampak ta dosje je zelo zapleten, do določene mere tudi zelo tehničen in lahko ima resne posledice. V razpravah, ki sem jih imel z različnimi deležniki, še skoraj nikoli nisem videl tako raznolikih mnen med njimi. Razlike so res velike. Ko smo imeli prvo obravnavo te teme v odboru, sem dejal, da me zakonodajni predlog ne navdušuje in da ga bom preučil. Danes pa lahko rečem, da vidim potrebo potem, da bi imeli zakonodajni predlog in vidim tudi, da je določena vprašanja treba obravnavati. Strinjam se z nekaterimi kolegicami in kolegi, Sicer nisem bil ne poročevalec, ne poročevalec osencije v zvezi z poštnimi storitvami, morda je to tudi prednost, ampak mislim, da se je način poslovanja spremenil v zadnjem času. Danes si lahko pogledamo količino, ki jo predstavljajo paketi. Vidimo lahko tudi, kako konkurenčen je ta trg. Mislim, da tega ne bi mogli predvideti pred nekaj leti. Zadeve se spreminjajo še naprej. Na razprave sem povabil tudi nekatere, ki jih danes ne bi mogli obravnavati kot tradicionalne dostavljavce paketov. In ti poslovni modeli se bodo razvijali, tudi Amazon, naprimer. Dve, tri, štiri leta od danes bodo zadeve še drugačne. Mislim, da res potrebujemo revizijo, ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak mislim, da bi se z določenimi določbami strinjali vsi, vsi deležniki in akterji, tudi kar zadeva razpoložljivost podatkov. Tukaj imam v mislih še posebej tretji člen. Zanimivo je prisluhniti tudi nacionalnim regulativnim organom, da povem, kako zapletena je ta tema. Kolegice in kolegi govorijo o potrošnikih. O katerih potrošnikih govorite? Smo to mi, ko kupimo nekaj preko interneta? Portali potem naročijo ta paket pri dostavljavcih paketov in tudi oni so potrošniki. Zadeva je res zapletena in včasih imamo občutek, da so ti akteri dominantni na trgu, do določene mere imajo omejen tržni delež, do določene mere pa manj omejen. Trgi v EU se razlikujejo in končal bom, gospa predsednica. Gre za izvrševanje obstoječe zakonodaje, ampak gre tudi za vprašanje tega osnutka predloga, V nekaj točkah se ne bom strinjal s kolegicami in kolegi, ampak pripravil bom predloge sprememb, ki bi morali prispevati k temu, da bi šli v smer dobro delujočega trga, da ne bi postavljali ovir, ampak bi jih odpravljali v pričakovanje trga, kot bo čez pet ali deset let. Hvala, gospod Telečka. Nimamo ostalo veliko časa predvsem si želimo slišati tudi stališče komisije, tako da vas prosim, da nekoliko skrajšate svoje prispevke. Gospa Gonzales. Ja, predsednik. Hvala, predsednica. Zelo kratka bom. Nasplošno bi se rada najprej zahvalila poročevalki za opravljeno delo. Predlog poročila se mi zdi dobro izpostavlja pozitivne elemente iz predloga komisije, vključuje tudi nekatere elemente pri katerih nima smisla pripravljati uredbe pri čezmejnih dostavah paketov. Poročevalka bi lahko sicer v poročilo vnesla nekoliko več jasnosti pri ključnih konceptih iz uredbe kar zadeva samo vsebino, zdi se mi, da bi se morali pogovarjati tudi o obveznostih operaterjev pri teh dostavah paketov, zlasti ko gre za razširitev obveznosti o posredovanju informacij. Par elementov je sicer v tem poročilu, kjer bi lahko zadeve nekoliko bolj poglobljeno obravnavali. Nikar ne pozabite, kakšen je ključni cilj te uredbe. Želimo izboljšati interoperabilnost teh omrežij, v okviru katerih delujejo operaterji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 preglednice s tem v zvezi vendar ne odraža realnosti. Zato bi morali poskrbeti za večji nadzor in predvsem bi morali nadzirati tiste primere, ki so se do sedaj skazali problematični. Nikar ne pozabite, da na tem trgu obstajajo zelo heterogene razmere. Veliki mednarodni in tudi zasebni operaterji prevladujejo na mednarodnem trgu ti operaterji lahko delujejo zelo fleksibilno, ker jim ni treba ohranjati naprimer teh distribucijskih omrežij za izvajanje storitev tudi na nacionalni ravni, ker tega niso dolžni početi. Predstavljajo pa tudi nelojalno konkurenco, zato ker zmanjšujejo socialne in delovske pravice svojih zaposlenih. Vse obveznosti ki jih nalaga prihodnja uredba, morajo veljati tudi za vse večje operaterje, ki so prisotni na trgu. S tem ukrepom bomo tudi zagotovili pravično konkurenčnost in spoštovanje delovne zakonodaje. Morda bi bilo smiselno vključiti tudi več elementov v zvezi z zaščito potrošnikov. Potrošniki so ranljiva skupina v odnosu do operaterjev zlasti v nekaterih državah članicah. To je tudi to, o čemer bomo govorili v svojih predlogih sprememb, ki bomo vložili v naslednjih dneh. Hvala lepa, gospa Gonzalez, gospa Juto. Grazie. Hvala lepa, predsednica. Rada bi se zahvalila poročevalki za odlično opravljeno delo pri tem dosjeju se zagotovo pojavlja tudi precej dobrih točk, ki pa jih lahko še nekoliko poglobljeno obravnavamo. Morda bi lahko celo šli nekoliko preko stališča, ki ga je predstavila komisija. Komisija še kar čaka, kot kaže. Problem pa raste, zato ker se e-trgovina širi, je v usponu in zlasti z tega vidika je to vrsten prenos blaga zelo pomemben. Zato moramo to vrstne dostave paketov tudi poenotiti v Evropski uniji, da bomo izboljšali storitve in da bomo zagotovili tudi lojalno konkurenco. To vrstne storitve bi morale biti v prvi vrsti manj drage za državljane, poleg tega bi jih morali preverjati tudi z vidika učinkovitosti. Predvsem pa je treba pri dostavah pošiljk zagotoviti preglednost. Učinkovitost, čim nižji stroški. To dvoje bi moralo biti ključno vodilo pri našem delu, kajte to je tudi na nek način povezano samo digitalizacijo storitev. E-trgovina je zelo pomembna v tem kontekstu, vsaj v veliki večini primerov, zato je treba vse to uskladiti skrajšati bomo morali torej dostavni čas, stroške, povečati bomo morali preglednost, pridobiti tudi večje spoštovanje, kar zadeva zaščito okolja. Logistika v tem sektorju je res v usponu, vendar pri tem ne smemo pozabiti tudi na ta okoljski vidik. Mi bomo vložili predloge sprememb k temu poročilu, To bi bilo pa zaenkrat tudi vse. Še enkrat čestitke poročevalki. Hvala lepa, gospa Juto. Besedo predajam še ostalim članicam in članom. Merci, madame la présidente. Pod Bach. Markus Ferber. Čisto na kratko, Markus Ferber je že izpostavil nekaj pomislekov, No, njegov primer za kolačem ni tako dober. Študenti ne želijo kolačev v pošti, ampak eh, denar. No, dobro, ampak eh, zdaj ne govorimo o tem. Dobro, šalo na stran. Dvoje želim izpostaviti. Potrošnike zanima preglednost cen in mislim, da moramo še kaj narediti na tem področju. podjetja to obravnavajo kot poslovno skrivnost in drugič svoboda izbire kot potrošnik. Zaenkrat sploh nimamo možnosti izbire. Vezani smo na podjetje in uh, odvisno od dogovora med podjetjem in dostavljavcem paketa je, kdo bo paket tudi dostavil. Gospod Telička je dejal, da se trg neprestano spreminja in tudi konkurenca se spreminja in v prihodnih letih se bo zadeva še spremenila in razvila. Zato me je presenetil predlog komisije, da bi leta 2019 predstavili poročilo o oceni do takrat mislim, da ne bomo imeli dovolj podatkov. Zato mislim, da ne smemo posegati na trg do takrat. Ne samo iz tega razloga, ampak tudi iz drugih razlogov. Mislim, da je Lucy Anderson imela prav, veliko še moramo delati na tem. Hvala. Hvala lepa, gospod Ba, gospa Rovodalo. Hvala lepa. Najprej hvala lepa gospe poročevalki Lucy Anderson za odlično upravljeno delo. Mislim, da bomo zdaj lahko spremenili paradigmo, tudi pristop do tega vprašanja. Poročilo se nanaša na vse operaterje, ne zgolj na operaterje, ki se ukvarjajo z univerzalnimi storitvami. Želimo izboljšati čezmejno dostavo paketov. Čezmejna dostava paketov je storitev, pri kateri vlada precejšna konkurenčnost. Kot je predlagala komisija, se nam ne zdi ravno najbolj smotrno, da bi se osredotočili zgolj na tiste, ki zagotavljajo univerzalne storitve. FedEx, UPS in drugi sorodni akterji so prevladojoči, ko gre za čezmejne storitve dostave paketov. Mislim, da bi morali zagotoviti tudi vse informacije, uh, Ampak, če bi zahtevali, da se posredujejo čisto vse informacije, tudi kar zadeva same poslovne metode in tako naprej, bi s tem spodbudili zgolj še bolj prevladojoč položaj teh večjih operaterjev. Spodbujati moramo tudi zasebne akterje, ti za enkrat niso dolžni spoštovati istih zahtev kot ponudniki univerzalnih storitev, vendar to ni prav. Hvala lepa, gospod Rike. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo zanimivo. Gospa Vlondalon je zelo jasno predstavila svoje stališče na zelo razumljiv način. Sam pa imamo vprašanje v zvezi s tem poročilom, ki se mi zdi precej kompleksno. Če razumem, govorimo najprej o univerzalnih storitvah in univerzalne storitve so bolj breme kot kakšno darilo. Javni operateri so zadolženi za javne storitve, za te univerzalne storitve. Tako da smo najbolj obremenili prav te posameznike oziroma akterje. Mislim, da takšna rešitev gospodarsko gledano ni bila najbolj primerna. Sedaj pa govorimo o drugem trgu, ki doživlja pravo eksplozijo zaradi e-trgovine tu pa prihaja tudi do tega, da nekateri akteri služijo ogromne denarje. Pravite, da moramo zaščititi operaterje, ki se ukvarjajo z univerzalnimi storitvami, čeprav so že zaščiteni na nek način, po drugi strani pa pravite, da moramo zaščititi potrošnike, ker razmere res niso optimalne. Če bomo dopustili, da prevlada konkurenčnost, se bo zgodilo to, da bo v narekovajih korist imel samo tisti, ki ima že zdaj prevladojoč položaj. Tako je četrk ureja zadeve. Mislim, da imajo kolegi predvsej jasna stališča, kot kaže se med seboj ta stališča razlikujejo. Gospa Revodalon je predstavila zelo jasno stališče. Nekateri kolegi pač niso najbolj naklonjeni temu poročilu, pravijo, da bi morali prepustiti trgu urejanje teh razmer, tudi ko gre za univerzalne storitve. Ne vem, kakšne koristi bodo od tega imeli potrošniki. Zanima me tudi, kakšno je stališče komisije. Zanima me, če bi lahko kar tako prešli iz ene teme na drugo v smislu. Tu govorimo o univerzalnih poštnih storitvah, ki naj bi jih že uredili, potem je v poročilu še en kup drugih stvari. Zanima me, ali obstaja kakršnakoli povezava med tema dvema poloma. Ta vprašanja, moram reči, me predvsej begajo. Bomo skušali stvari razjasniti, gospod Rike, da ne boste zmedeni. Gospa Demonte. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalki za odlično upravljeno delo. Hvala lepa tudi, da ste črtali reference eh, na ponudnike univerzalnih storitev. Nima smisla ustvarjati razlike na trgu, ki naj bi bil prost in konkurenčen. Ugotavljam tudi, da bi morali biti nekoliko bolj previdni, glede na to, da se poslužujemo uredbe. Trg je namreč v usponu. Konkurenčnost bi zato morala biti sorazmerna, ne bi smela ustvarjati kakršnih koli izkrivljanj na področju konkurenčnosti. Mislim, da bi morali poseči zgolj v primeru, ko je treba zmanjšati naprimer upravne stroške, to gre za to, da bi se izognili pretiranemu zbiranju podatkov, ki potem ne bodo imeli kakšnih večjih koristi za potrošnike. Peta točka. Mislim, da bi nacionalni organi morali odločiti o tem, kaj sodi v analizo dostopnosti ter člen 6 oziroma točka 6 trenutna ureditev konkurenčnosti se meni zdi več kot dovolj. Gospod Van de Kamp in gospa Aja Alessandra. Hvala lepa, gospa predsednica. Kar se tiče četrtega železniškega svežnja, ko smo delali na tem, sem izvedel, da je optimalna rešitev sovražnica najboljše žrtve. In po sodelovanju z Lucy Anderson, po veliko časa, po zelo veliko investirane energije v ta dosje, smo prišli do rezultata, ki se zdi optimalen. Vendar pa, kot sem dejal, je ta pogosto sovražnik najboljšega, maksimalnega. Pogledo, si, potrebno si je pogledati razlike med tržnici na trgu in univerzalnimi ponudniki storitev. Podal je cel pregled nalog univerzalnih ponudnikov storitev in operaterjev na trgu. Če se ogledam peti člen tega predloga, potem se ta razlika izgubi. Tržni akteri so vključeni, potem podrobnosti o cenah in tako dalje. Torej zelo veliko podrobnih informacij je potrebno posredovati. Sprašujem se, ali je uredba pravo mesto za to, kaj ti mislim, da potrebujemo bolj jasno razlikovanje med temi deli. In potem končno. Vidim, da je gospa Andersen posredovala projekt 61, ki razlikuje med revnimi ljudmi, invalidnimi osebami in tistimi na bolj oddaljenih območjih. To bi jaz imenoval optimalna rešitev. bi res želeli, da dostavljalci pošte in paketov preverjajo vse to. Mislim, da imamo druge organe, ki naj pomagajo revnim. Tukaj ne gre za poštne službe, ki bi naj pomagale pri tem. Mislim, da je potem to napačen pristop, če bomo to tako uredili. Torej, ne pozamem, jasno razlikujemo med trgom določbo o univerzalnih storitvah Potrošniške cene morajo biti seveda jasne, to je popolnoma jasno, kako se pa potem to skrljuje med posameznimi operaterji, to so pa podatki podjetij. Sem proti 61. predlogu spremembe. Hvala, gospod eh, Vandekam. Gospa Jala Sander. Hvala lepa, gospa predsednica. S to uredbo smo želeli zgolj povedati, da gre za pomemben sektor, da ne želimo zavračati teh predlogov, skušamo razrešiti ta edini problem, ki še obstaja. Predvsem imamo v mislih, naprimer, nepreglednost, ko gre za čezmejno storitev, zlasti pri cenah, če se pošilja, naprimer, paket iz Španije v Francijo, je cena drugačna, kot če se pošle v obratni smeri. Želimo si, da bi imeli tu večjo preglednost. Direktiva o poštnih storitvah prav velike povezave s tem nima. Poročilo gospe Anderson je sicer dobro, vendar si želimo, da bi upoštevalo vse operaterje, ne zgolj tiste, ki so odgovorni in so bili imenovani kot odgovorni za te operacije oziroma storitev v členih 4 in 5 govorite o tem, da bi morali zavrniti člen 6, kjer je pisalo, da bi morali imenovani operaterji zagotavljati vse storitve in da bi morali tudi nositi vse obveznosti v odnosu do drugih operaterjev. Še vedno nam ni povsem jasna ta mešanica pri storitvah imamo poštne storitve, to je že urejeno vprašanje v svojem okviru, potem je pa tu še vprašanje teh paketnih storitev. Pravite, da je to povsem drug sektor, kjer veljajo drugačne zakonitosti. Potem ne razumemo niti te razlikovanja med posameznimi ciljnimi skupinami. Tako ali tako smo v direktivi o poštnih storitvah že zaščitili te posamezne skupine, tudi MSP-je, na primer. Poleg tega ne razumemo ravno najbolje, zakaj ste črtali sporazume med dvema državama. Vsaka država lahko počne to, kar hoče hoče, kar pač lahko najbolje stori v tem kontekstu. Ali bomo zdaj na nek način poenotili nekaj, ne da bi temu tako rekli. Pri čezmejnih storitvah je še vedno preveč nepreglednosti in ne razumem, zakaj ne želite tega zagotoviti. Hvala. Hvala, gospa Jala Center. Gospod Ertuk. Ja, Hvala lepa, predsednica najprej hvala lepa poročevalki za dobro delo zaenkrat. Moram reči, da protislovja, ki smo ga delno slišali tukaj, ne vidim ravno v takem obsegu. Mislim, da bomo lahko našli kompromis tako, da smo lahko optimistični in pozitivni. Veliko je bilo ustrezno že povedanega. Naj se vrnem na prvotno zamisel Evropske komisije, namreč na liberalizacijo in ustvarjanje včasih tudi umetne konkurenčnosti. Konkurenčnost ni nekaj, kar pripere k cilju, če podjetja, veliko krat majhna podjetja, enostavno na umeten način operujemo na trg in potem ne plačujemo podjetij ustrezno. To ni to, kar si želimo. Potem pa še to, če mora govoril kolega Ferber. Vodoma je komisija zapisala, da med drugim raziskave kažejo, da bi javne cene za univerzalne storitve čez mejno 3 do 5 krat bila previsoka. Zakaj? Evropska komisija ne zapiše, katere države v EU imajo tak širok razpon. Potem drugo vprašanje, zakaj Evropska komisija pride ne zapiše take dokumente, ne pride k nam in jih ne sooči s kaznimi, ki, s katerimi bi jih lahko soočila kot eh, varuhina pogodb. To si vedno zastavljam. Šesti člen je dokaz za to, kako Evropska komisija poskuša umetno na vsak način ustvariti konkurenčnost. Šesti člen je pošast birokracije, ki je edinstvena ko govorimo o teh prijavah, poročilih nacionalnim organom, ki mora v mesecu narediti to in ono, to je po mojem mnenju prekomerna birokracija. To je nepotrebno in ni smiselno. Podjetjem moramo dati možnost praviti svoje delo, vendar pa ne na tako krčevit način. Sporednica, četrti železniški svežem, podobno je bilo. Prav tako smo skušali železniško infrastrukturo, vagone, lokomotive, ki smo jih imeli nekako krčevito usiriti. Nisem torej še enkrat za to, da se borimo proti konkurenčnosti, vendar pa konkurenčnost slabimi standardi pa ne more biti v smislu Evropske unije. In za konec je tole. Z vsem se strinjam, kar podpira preglednost. Mislim pa, da se ne sme zgoditi, da bo preglednost šla tako daleč, da, bo potem, da bodo potem tista podjetja, ki se držijo zakonodaje, ki ustrezno plačujejo zaposlene, imajo kolektivne pogodbe, da bodo, torej, da bodo ta podjetja kaznovana, tako da jih bodo prisilili razkriti poslovne tajne informacije, zato da bo potem Evropska komisija to objavila globalno gledano. To se mi zdi torej nespremljivo, kar se tiče razkritja nekaterih cen, če ima nacionalni organ dostop do tega, kar se tiče končnih tarif, pa se mi zdi to v smeri nekakšnega evropskega nadzora. Tega pa nimamo pri nobeni drugi panogi v tej obliki. Torej, ne pretiravamo, vseeno sem optimističen, našli bom pot in želim pomagati. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Artug. Hvala lepa, gospod Artug, za te pripombe. Obračam se komisiji, gospod Tema, kje ste? Vi boste predstavili mnenje generalnega direktorata. MUV, kar nekaj težav imamo, kot ste slišali strani na naših kolegov, zdaj nas zanima, kakšno je stališče komisije. Merci. Um, and thanks to, um, Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali najprej. Hvala Lucy Anderson, ki je zelo zavezana temu dosjaju in je opravila odlično delo pri pripravi poročila. Hvala lepa tudi poslankam in poslancem, ki so podali svoje pripombe. Zavedamo se, da je to tehnični dosje, pa tako vemo, da je sporen ni presenetljivo, da se ne strinjajo vsi poslanci. Upamo pa in zadnji govornik se je navezal na to. Upamo, da bomo v duhu konstruktivnosti našli rešitev za vsa vprašanja, o katerih smo govorili. V kratkem času pa, to vem, se tega ne bomo mogli lotiti. Tri, štiri pripombe, bom kar se ta kratek. Najprej. Zavedati se moramo, da ta predlog Evropske komisije dopolnjuje direktivo o poštnih storitvah, direktiva, ki je bila pripravljena v času, ko smo imeli večinoma pisanske dostave, paketnih dostav pa ni bilo toliko kot danes. Lahko bi bili spremenili to poštno direktivo, pa smo se odločili, da tega ne bomo storili, da še ni pravi čas za to. Zato smo menili, da je potrebna dodatna zakonodaja, zato da bi zakonodajo v poštni direktivi zaokrožili naredili bolj celovito. Potem vidik potrošnika. Seveda se strinjamo s poročevalko in ostalimi govorniki, da so uporabniki potrošniki v srčju tega projekta. To počnemo zato, da bodo uporabniki, da bodo mali prodajalci in posamezniki, ranljive skupine bolje uporabljale skupni trg za dostavo paketnih pošiljk. Naprimer, še prav posebno, če ste dobili proizvod iz druge države članice in želite to vrniti, izkoristiti pravico do vrnitve, je res lepo, če imate torej, ceno, tarifo, ki je spremljiva. Moramo pa biti seveda pazljivi, to ni direktiva o pravicah potrošnikov. Dobro, zabeležili smo si predloga sprememb in pripombe o razširitvi eh, tega področja tudi na nekatere pravice potrošnikov, vendar pa to moramo videti v kontekstu tega, kar že imamo, zato da bi se izognili, in o tem vas je veliko govorilo, da se izognemo nepotrebnim obremenitvam za podjetja. Vprašanje ali bi naj to veljalo samo za ponudnika univerzalnih storitev ali za vse. Mislim, da moramo to razdeliti na dva dela. Poleg zakonodaje, kot jo predlagamo, ki velja za vse operaterje, dostavljajo eh, paketnih storitev, to imamo prav kar z nadzorom na trgu. Da morajo torej posamezniki poslati nacionalnim organom. Drugi, tretji člen. Te zaveze veljajo za vse operaterje. In zato je bilo vprašanje, ali bo to v naslednjih petih, desetih letih še vedno delovalo. Da, seveda najprej moramo poznati trg, preden lahko potem rečemo, ali deluje dobro ali ne. Torej, uvedli smo to zavezo za vse operaterje. Potem 4 in 5. Dostopnost. To naj spomnim je že v poštnih storitvah v 12. členu, to velja torej za ponudnike univerzalnih storitev, tradicionalne pošne ponudnike storitev, v smislu, da so tarife pod obvezo univerzalnih storitev in to logiko želimo torej pustiti tudi tu pri 4.5. Zato torej ne predlagamo razširitve preglednosti in pravil dostopnosti za vsa pravila, kajti potem bi izgubili logiko direktive o poštnih storitvah. In končno, šesti člen, dostop tretjih strani. Mislimo, da je ta člen dober za manjše operaterje, ki se želijo razširiti v druge države članice. Dan danes je to zelo težavno. 90 odstotkov dominira tradicionalna in ekspresna pošta. Dobro pa bi bilo, če bi tudi manjši operaterji lahko razširili svojo mrežo tega sami ne morejo storiti in nimajo dovolj finančnih virov in zato imamo omrežja, ki že obstajajo, program povezljivosti in predlagamo ne samo izbiranje za največje podjetje, temveč to, da bi tudi mali operaterji lahko izkoristili omrežje drugih pod poštenimi pogoji. In tukaj bom končal, se pa lahko dvostransko pogovorim s komerkoli, ki si to želi. Najlepša hvala za te pripombe. Minutko dam še gospe Anderson, da zaključi razpravo. Well, um, meeting, so... Ja, vem, da je še en sestanek. Je pa seveda težko izbrati najpomembnejše. Veliko eh, vas je podalo veliko pomembnih pripomb, tako da ne bom niti poskušala. Naslednji teden imamo sestanek koordinatorjev, počevalcev senci, 16. maj rok. Za podlogo svojim mm, poskušala se bom pogovoriti s vsakim posameznikom, ki je danes govoril. To je zelo državno področje, kot kaže velika raznolikost vaših pripomb. Mislim, da lahko nekatere pojasnimo, če si pogledamo ravnovesje med različnimi členi, ki delujejo. Morda bi del preglednosti, zaupnosti prenesli v druge dele zakonodaje, da bi dosegli ravnovesje. Samo da, zazamem, da izpostavim eno stvar. Gospod, ki je pravi, imate, težko bo tule najti rešitev, kaj ti iščemo, omejeno, vidimo omejeno število tarif, da pa večina, čeprav so čez meje, je del univerzalnih storitev. Zato se je vsega potrebno lotevati zelo previdno. Tako da imate prav, vendar pa mislim, da lahko vseeno naredimo nekaj koristnega. Merci beaucoup. Najlepša hvala, gospa Anderson. Rok za uložitev predlogov sprememb je 16. maj do 12. Mi pa nadaljujemo z delom. Prehajamo na finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Pripravljalec mnenja za pristojni odbor je gospod Vim van de Kamp. Beseda je vaša. Če pa zapuščate dvorano, prosim, da to storite tiho, da lahko naš poročevalec spregovori. Hvala lepa. Um, Um, Hvala lepa, gospa predsednica. Torej, najprej smo imeli še zmene storitev dostave paketov, dosje Lucy Anderson, če smem to tako imenovati, je precej preprost v primerjavi s finančnim omnibusom, s katerim se bomo ukvarjali sedaj. To je torej. torej pregled splošnih finančnih pravil, ki jih imamo v kar 18 uredbah, sklepih po 54. členu. Ima naš odbor tudi izključne pristojnosti za nekatere vidike, pri tem tudi itre, mora pripraviti mnenje in poročevalec je Jerzy Buzek. Naj se zahvalim poročevalcem v senci za njihovo delo, prav tako pa bi se rad zahvalil osebju našega odbora, še prav posebno Martinu Šulcu, če sem to prav izgovoril, upam. Imeli smo sestanek s poročevalcem v senci prejšnji teden pogovarjali smo se o kompromisnih predlogih sprememb in smo se dogovorili, da bomo sprejeli. Vse skupaj je povezano s posojenimi mehanizmi pri EFSIO in eh, mehanizmu CEFA. Zamisel je, da bi torej imeli več prožnosti, kar se tiče financiranja naložb v infrastrukturo. Zelo pomemben predlog spremembe je podal gospod Trike in je povezan s s tveganjem je aranžmaj za projekte, ki vključujejo tudi mešanje, kombiniranje. Gospod Rike je podal predlog spremembe in dejali smo, če je vključena A in B, potem ne more vse tveganje biti napeteno zasebnemu sektorju, tudi A in B mora biti odgovoren delno, kar se tiče tega. Potem smo govorili tudi o odnosu med posojili in nepovratnimi sredstvi. Ne strinjamo se vsi v Evropskem parlamentu glede tega, osebno si želim več posojil. Moja spoštovana kolegica Ala Sender pa se zelo zauzema za nepovratna sredstva. To nam torej daje možnost za zanimivo razpravo. Srečujem rekel sem Martin Šulc prej, mislil sem Martina Fuksa. To je vse, hvala. Euh, Verjetno ste zgolj preverjali, če smo še budni. Očitno. Gospa Jala Sender, beseda je vaša. Si, gracias. Eh. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila kolegu Van de Kampu, ker je uspel pripraviti kompromise. Ti kompromisi delno upoštevajo tudi nekatere od naših pridržkov. Nepovratna sredstva, to je tematika, ki je za nas pomembna. Prometna industrija kot verjetno veste, nas prosi, da ne znižamo proračuna, ki ga imamo na voljo za pomoč. Zato imamo kar nekaj pridržkov glede tega vprašanja. Komisija seveda ni želela izgubljati evropskega denarja, ampak rešitev, ki jo je predstavila, naj bi utrdila to zamisel, da si prometnega sektorja enostavno ne moremo privoščiti, zato je tudi predstavila ta blending, torej mešanje sredstev. Pri CEF-u imamo merila, ki jih želimo uveljaviti tudi v tem sektorju, naprimer, kolikšen je delež prometnega sektorja, koliko bo posojil, koliko drugih oblik finančnih pomoči, vendar se mi zdi, da je tam delež težko na danšnjo predeliti podpiram predloge spremembe, kjer je govor o tem, da bi ohranili delež 80 do 85 odstotkov pri večletnih programih. Mislim, da bi morali to ohraniti. Vem, da je komisiji bolj všeč, če bi vse opravili naenkrat, ampak na voljo imamo tudi programe, ki so letni zato da lažje uveljavljamo prednostne naloge, kot je naprimer v letošnjem letu bilo prednostno vprašanje teh manjkajočih povezav Messing Links. Želimo tudi izboljšati delovanje omrežja na splošno. Gospod Van de Kamp je zagotovo sposoben oblikovati soglasje, bomo pa ta predlog komisije upam, da še izboljšali. Hvala. Hvala lepa, gospa Jala Sender, gospod Rike. Hvala lepa, gospa predsednica. Množica poslancev, ki ostaja v dvorani, se je skrčila. Očitno finančna vprašanja niso tako zelo pomembna. No, problem nastane, ko denarja zmanjka. Ampak najprej hvala lepa Vimu za odlično poročilo. Hvala lepa predvsem za način, kako je vodil to razpravo med poročevalcem in poročevalci v senci. Delo je bilo res kakovostno mi podpiramo vse kompromisne predloge sprememb. Sam bi rad izpostavil dve vprašanji, ki se mi zdita pomembni. Najprej možnost, da bi uporabili na področju konkurenčnosti tudi sklade za razvoj podeželja. Mislim, da ne moremo povsem izključiti tega sektorja. Potrebujemo dodatna sredstva za to, da bomo podprli ta sektor, pa je vseeno leto posojili ali z nepovratnimi sredstvi. Druga komisija, ne ta, ki je trenutno na oblasti, je že sprejela odločitev s tem v zvezi, ampak glede na to, s kakšnimi izzivi se soočamo, bomo res morali zagotoviti zadostna finančna sredstva. Vim pravi, da je težko hitro opraviti delo v sektorju, kjer ni vedno na voljo dovolj sredstev. Upam, da bomo se evropskimi sredstvi uspeli pokriti večino potreb. Bi vas prav upozoril na naslednje. Tu navajate različne vrste subvencij in finančnih instrumentov. Mislim, da s tem določbe same po sebi nekoliko ošibite ker tisto, česar ne bo na seznamu, morda izgublja na verodostojnosti. Zato bi bilo smiselno uporabljati bolj splošne termine v tem kontekstu. 25. predloga spremembe ne bomo podprli. Tu govorite o ex ante evalvacije pri teh blending pobudah, ampak to ni bistvo teh rešitev mešanja. Na tehnični ravni smo govorili o tem, da potrebujemo mehanizem, ki bo podpiral naložbe ex ante evalvacijo bomo težko opravili. Zato bi res kolega rad opozoril na to vprašanje. Poročilo kot tako je dobro, poročevalec je izjemno dobro vodil razprave in kompromisne predloge, kot rečeno, podpiramo. Hvala, gospod Rike. Komisija. Gospod Maran. Ste tu? Dobro, izvolite. Uh, uh, Hvala lepa da ste nam dali možnost, da povemo tudi nekaj še z naše strani, kar se tiče tega poročila in predlogov sprememb, kar se tiče omejitve kombinirane, da bi naj komisija predlaga, da bi naj bilo 10 odstotna omejitev. Vidimo, da so uh, različna mnenja, kako pomembno, kako pomemben je instrument kombiniranja, koliko bi torej v IPE imeli namenjeno temu. Mislimo, da to lahko dvignemo. to je kritična masa za testiranje tega postopka in tudi za to, da bi očinkovito uporabljali nepovratna sredstva v IP. E. Kar se tiče prihodnega instrumenta za mešanje, bomo to preučili v umestnem pregledu IP e in bomo videli, ali je to potrebno ali ne. Kar se tiče niza instrumentov, ki jih bomo uporabljali, si želimo izvedbenega akta, to je povezano s členom 17. To je pripravili bomo delovni program, tako kot za vsakršno naročilo, instrument za mešanje, tako da bo odbor IPA e lahko to ocenil, potrebo potem ali bomo imeli to potrebo po kombiniranju ali ne potem naj povem tudi to, da ste govorili o tem, kako zelen je IPE. Več kot 80 odstotkov IPE e je povezan z zelenimi modeli porometa. To je pomembno izpostaviti. Tako da zeleni smo. Sedaj pa se vračamo k točki, da je kar nekaj že določb, ki vplivajo na EFSI. In v bistvu bi raje govoril o FC2, razpravi o uredbi FC2 pri tem. In potem končno nekaj pomembnih točk, ena pomembna točka, in to je tudi zadnja, prihajam do nerazumevanja pri možni omejitvi za promet za naslednje, za naslednji večletni finančni okvir. Mislimo, da to ni prava pravna podlaga za to, da bi predvidevali, kako bo naslednji finančni okvir izgledal. Je pa predlog, da ne bi manj kot 2,5 odstotka naslednjega okvira namenili prometu. Trenutno, če si ogledamo promet, ki jo upiramo s toklinim skladi obzorjem in IPS smo pri desetih odstotkih. Tako da nekaj na to ali je ustrezno se pogovarjati o tem. 2,5 odstotka se nam zdi predvsem malo, kakorkoli že. Na voljo smo vam, tudi moji kolegi, da odgovorimo na kakršnokoli vprašanje, ki ga imate. Hvala lepa, predsednica, za to, da ste mi dali besedo. Merci. Hvala lepa tudi vam. Ne vem, kako naj si razlagamo ta vaš zadnji predlog. bom pustila, da naš poročevalec zaključi razpravo. Eh, hvala lepa, hvala lepa komisiji, hvala lepa poročevalcem v senci za njihove pripombe. Več kot pripravljeni smo se sestati, glasovati jutri ob 9. zjutraj. Hvala. Hvala lepa, glasovanje pot, bo potekalo jutri ob 9.00. Ali. Tako, zdaj pa nadaljujemo sejo za zaprtimi vrati. Kratek odmor, zato da se zaključi prenos preko spleta. Javnosti pa se opravičujem.